Kolegi, prosim, začeli bomo sejo. Na dnevnem redu je sredno pomembna točka in z njo moramo zaključiti do 10. ure. Tako da moramo kar najbolje izkoristiti ta omejeni čas. Preden začnemo, imam sporočilo za vas, povezano je z prihajajočim glasovanjem. Dobili smo zahtevo po predložitvi glasovanja o poročilu skladi denarnega trga um, zaradi kompleksnosti kompromisov, o katerih se poročevalci pogajajo po posvetu z poročevalcem, predlagam, da bi glasovali v četrtek ob 9. zjutraj. Sedaj pa pozdravljam komisarja Jonathana Hila komisarja za finančno stabilnost finančne storitve in unijo kapitalskih trgov. Sven, izvoli. Oprostite, predsedujoči, dobro, da smo dobili nekaj več časa v zvezi z skladih denarnega trga. Problem je samo v tem, da usporedno z glasovanjem poteka trialog o direktivi o zavarovalnicah. A, o tem se bomo še posvetovali. Dobro, če bo to preloženo, potem uh, je vse v redu, ampak ne more pa biti tako, da bomo glasovali istočasno, kot poteka trialog. Yes, no, no, we are, we are working, of course, uh, to try to reschedule the trial. Uh, da, Eh, skušali bomo predstaviti trialog. Tako, da bodo lahko vsi poslanci tukaj, ko bomo glasovali o MMF. Kot sem že povedal, je Jonathan Hill komisar za Unijo kapitalskih trgov. To je ena izmed ključnih pobud Junkarjeve komisije. To pobudo pozdravljamo, potrebujemo enotni trg tudi za kapital in Unija kapitalskih trgov dopolnjuje načrt za strateške investicije, o katerem smo včeraj razpravljali tukaj. Pozdravljamo dejstvo, da je komisija že predstavila prvi korak tega ambicioznega projekta. Eh, govorim o zeleni knjigi z dvema pomembnima dokumentoma o enem izmed ključnih elementov kapitalskih trgov, listninjenjem in pa o še neki drugi direktivi. Naš odbor bo aktivno sodeloval pri pripravi strukture, agende in eh, časovnice za unijo kapitalskih trgov in veselimo se konstruktivnega sodelovanja s komisarjem. Ne mudamo vam dajem besedo, izvolite. Hvala lepa, hvala lepa, da ste mi dali to priložnost, da lahko predstavim eh, zeleno knjigo o vzpostavitvi Unije kapitalskih trgov, tako kmalo po njeni objavi. Eh, zahvaljujem se vam za podporo in prispevek. Um, seveda pa sem želel priti tudi v vaš odbor, eh, kaj ti vedno je bolje prisluhniti poslancem neposredno. Opravičujem se za kratko razpravo, kaj ti takoj danes moram odpotovati v ZDA. Um, ehm, Kot je povedal gospod eh, Goltieri, je unija kapitalskih trgov naša prednostna naloga, želimo izgraditi kapitalsko unijo in to je del naših prizadevanj za spodbujanje rasti in zaposlovanja. Eh, tudi strateški eh, načrt za investicije v vrednosti 315 milijard trgov je namenjen kratkoročnemu zagonu gospodarstva, medtem ko, so, ko je kapitalska unija eh, dolgoročni načrt za zagon rasti. In eh, vse države z, tako z bolj kot manj razvitimi kapitalskimi trgi lahko imajo od te kapitalske unije koristi. Eh, na ta način bomo sprostili kapital, ki je trenutno zamrznjen in bomo lahko s tem denarjem podprli evropska podjetja, zrasti SME-je in zagonska podjetja. Želimo odstraniti ovire, ki še obstajajo za naložbenike in naložbene priložnosti in želimo sestaviti sistem za kanalizacijo, bolj učinkovit sistem za kanalizacijo teh sredstev. Vemo, da se marsi, ki je v Evropi podjetja, morajo boriti za to, da dobijo, da dobijo potrebne naložbe, sredstva, zanašati se morajo na banke in manj na kapitalske trge. Drugo po svetu pa velja drugače. Ta odvisnost od bank pomeni, da je evropsko gospodarstvo bolj ranljivo, eh, če banke posojajo manj. In videli smo, da se je to zgodilo med finančno krizo banke in naložbeniki so se umaknili na svoje domače trge in zato je prišlo do zmanjšanja finančne stabilnosti. Unija kapitalskih trgov bi pomenila pomembno posodobitev omrežja, eh, ki bi povezalo tiste, ki potrebujejo denar, z tistimi, ki imajo denar za investicije. Evropa Evropska unija že razvila finančno omrežje, ampak sedaj moramo poskrbeti, da bo to omrežje postalo hitrejše, bolj razvito in bolj učinkovito. Želimo izgraditi unijo kapitalskih trgov, ki bo dala malo prodajnim naložbenikom večjo možnost odločitev o tem, kam ne naložijo denar. In želimo vzpostaviti tudi večje zaupanje v trge. Eh, skozi posvetovanje skušamo ugotoviti, kako to najbolje narediti, tako ko gre za neposredne investicije, kakor tudi ko gre za um, naložbe preko posrednikov. Prav tako želimo razmisliti o tem, kakšno vlogo lahko igrajo ESA pri spodbujanju zaupanja potrošnikov. Pri kapitalski uniji gre za dopolnitev uloge bank ne gre za to, da bi jih želeli za kapitalsko unijo nadomestiti. Gre za to, da želimo razviti evropske sodišče, eh, evropske rešitve, oprostite, ne pa zgolj posnemati ameriške. Seveda bodo evropske banke še naprej igrale ključno vlogo v evropskem gospodarstvu. To je pomembno za lokalne skupnosti. To, tukaj gre za samo srce kapitalskih trgov in zapišen sem, da eh, bodo podjetja večinoma še vedno najemala posojila iz bank. Ampak številna podjetja pa bi pozdravila več možnosti za financiranje in eh, v nekaterih državah, ker banke ne posojajo, se majhna in srednja velika podjetja in zakonska podjetja morajo boriti za preživetje. Naj podam samo en primer. Če bi bili kapitalski trgi tako razviti kot v ZDA, bi lahko trgi poskrbeli za 90, dodatnih 90 milijard evrov med 2008 in 2013. Izgradnja enotnega trga za kapitalske trge je dolgoročni projekt in eh, to je tudi zelo ambiciozen projekt. Zelo si bomo morali prizadevati za eh, težke rešitve, recimo eh, davčno politiko, režimi plačilne nesposobnosti, davčna harmonizacija in tako naprej. Um, zelena knjiga preučuje možnost boljšega dostopa do kapitalskih trgov, preučuje pa tudi možnosti, kako bi naši kapitalski trgi lahko delovali boljše, recimo, um, recimo podjetne obveznice podjetij, ki manjka likvidnosti. Eh, tukaj želimo eh, razmisliti o možnosti standardizacije tega področja skozi eh, regulativne posege, potem tudi vprašanja, ki so povezana z, družb, z socialno razsežnostjo podjetij. Eh, moramo se vprašati, ali lahko naredimo kaj, za, da podpremo to razčeznost. Razmisliti moramo o načinih, kako, eh, lahko podje, kako bi lahko eh, napravili KNPVP-je za bolj privlačne za investicije, zlasti, če obstajajo omejitve strani domačih držav pri čezmejnih investicijah. Eh, Zdaj si želimo odpraviti te čezmejne ovire, ki obstajajo na kapitalskih trgih. Ko gre za plačilno nesposobnost, vemo, da tukaj obstajajo razlike pri pravnih postopkih in pa pri očkodninah. Eh, potem eh, tudi toksični dolg v Evropski uniji, to je bilo ocenjeno na 350 milijard evrov v letu 2014, zato bi uh, morali tudi tukaj poskrbeti za napredek. Uh, Um, tukaj gre za veliko na, kocko, na kocki je to, ali bodo naša podjetja dobila dovolj financiranja, ali bodo SME imeli lažji dostop do financiranja. Gre za to, da morajo ljudje imeti možnost prihraniti kaj tudi za, um, za pokojnine in tako naprej. In tudi naložbeniki uh, iz vsega sveta morajo imeti možnost investirati v Evropsko unijo in to bodo naredili, če bodo vedeli, da bodo naši kapitalski trgi stabilni in učinkoviti. Ta zelena knjiga zaznamuje začetek trimesečnih posvetovanj in zanima me mnenje eh, poslancev, nacionalnih poslancev, nevladnih organizacij, majhnih in srednje velikih podjetij, organizacij civilne družbe in zanima me tudi mnenje finančnega sektorja kajti to mora biti projekt, ki ga bo povezal vseh 28 držav članic in eh, ki bo tudi koristil vsem državam članicam. Eh, identificirati moramo praktične ovire in eh, razmisliti o tem, kako jih odpravite. Ampak kljub temu, da gre tukaj za dolgoročno kampanjo, želim, da bi hitro dosegli napredek. Zato smo sprožili še dve posvetovanji, enega o lisninjenju in pa drugega o idea, if I may, of what we're looking at in these two respective directives. Pri prvem skušamo doseči evropski trg za kakovostno lisninjenje, ki bo pregledno, enostavno in standardizirano. Na ta način bomo počistili bančne bilance, tako da bodo banke lahko spet posojale gospodinstvom in podjetjem. Eh, če bi listinjene za SME ehm, lahko vrnili na vsaj polovico ravni iz leta 2011, bi to pomenilo 20 milijard evrov dodatnega financiranja. Če uh, ne bomo odpravili problemov na področju lisninjenja, bomo še vedno imeli enake probleme, kot smo jih imeli pred krizo. Zagotoviti moramo pregledno, standardi, pregledne standardizirane proizvode v skladu z priporočili ECB-ja in pa Bank of England. Prav tako želimo zagotoviti da bodo podjetja, vključno za SME, lahko um, dobila sredstva kjerkoli po Evropski uniji. Želimo odpraviti ovire po Evropski uniji, ne da bi pri tem uh, okrnili zaščito naših naložbenikov. Obe posvetovanji bo sta trajali tri mesece in verjetno bomo dobili tudi zakonodajne predloge na podlagi tega um, kasneje v tem letu bom pripravil akcijski načrt, kjer bomo izrisali naslednje ukrepe. Ehm, seveda pri tem nimamo enega samega vzvoda. Potrebovali bomo eh, dolgoročno kampanjo eh, skozi vseh pet let mandata komisije, Eh, gre za kampanjo, eh, kjer bomo morali sodelovati vsi, zato se veselim tudi prispevkov eh, vašega odbora, ne samo danes, ampak v vseh prihajajočih mesecih in letih. Hvala lepa, komisar Hill. Sedaj bomo odprli krok vprašanj in odgovorov. Prvi dobi besedo Marko Sverber. Hvala lepa komisarju za kratko predstavitev zelene knjige. V imenu naše skupine lahko rečem, da pozdravljamo zeleno knjigo in da se veselimo izmen, izmenjave stališča z vami. No, vi ste um, izrisali nadaljne postopke. Jaz pa se sprašujem, ali imamo res dovolj časa za to, da čakamo na iztek današnjega mandata, za to, da dobimo eh, zakonodajo. Ravno danes ugotavljamo, da so banke morale zreducirati svoje bilance zaradi vseh pravil, ki eh, smo jih tukaj že sprejeli in um, zato v času, ko nujno potrebujemo boljše delovanje kapitalskih trgov, ni čas za to, da imamo sedaj zakonodajne procese in pa razprave. Potrebovali bi konkretno ukrepanje. No, ravno pri listninjanju tukaj imam občutek, da pravzaprav postavljate osnovo za delo tudi Evropske centralne banke. No, ko gre za varno lesninjenje, pa bi po drugi strani želele to v bilancah ohraniti tudi banke. Ali si ne lažemo sami sebi, če govorimo o varnem lesninjenju, po drugi strani pa ne damo na razpolago več tudi rizičnega kapitala? Well, first of all, on the point. Hvala lepa. Najprej uh, vaše vprašanje, ali imamo dovolj časa za sprejem zakonodaje. Uh, no, seveda ne želim, da bi tukaj čakali. Ta kampanja je nujna in eh, če si ogledamo prednostne naloge komisije, torej gre za zaposlovanje in rast, Naj vam povem, da vsak dan razmišljam o tem, kaj bi lahko naredil uh, za to, da bi ustvarili več rasti in pa delovnih mest. Ko gre za unijo kapitalskih trgov, moj pristop ni tukaj eh, ta, da bi želel, da o tem razpravljamo nadaljnih pet let. Ne, moj pristop je naslednji. Želim najprej dobiti nekaj razumnih analiz, identificirati vse ovire, eh, skušal bom eh, doseči do napredek in izgrajevati enotni trg eh, od spodaj na vzgor. Um, omenil sem že um, ehm, lisninjanje in pa perspectives. impatient to make progress and that is why we launched in uh, direktivo o prospektu. Zato smo o obeh vprašanjih istočasno začeli s posvetovanji, kot pa v zvezi z zeleno knjigo. Razumem uh, gospoda Ferberja, da je, nepotrpež, da je nepotrpežljiv, ampak uh, samo uh, šest mesecev je komisija šele pred šestimi meseci je komisija začela delovati, mislim, da smo naredili že kar veliko in seveda si bom še naprej prizadeval, da bomo dosegli kar največ v naslednjih petih letih. Eh, vaše vprašanje v zvezi z zakonodajo, ki to ni, eh, seveda obstaja nekaj področjih, kjer je jasno, da bomo morali sprejeti zakonodajo. Če bomo našli rešitve, ki ne zahtevajo zakonodaje, recimo tržni pristop, videli smo že uh, Eh, da je na nekaterih področjih sama industrija ponudila določene, določene možnosti, recimo trge za pozicije. Ehm, torej, če gre za kakšna področja, kjer je možno doseči napredek brez zakonodaje, potem se zauzemam tudi za to, kajti zakonodaja nam pač vzame veliko časa. Kar se tiče lisninjanja, No, vem, da so tukaj nekateri bolj previdni, drugi pa spet želijo, da bi tukaj napredovali hitreje, zato je tukaj treba sprožiti razpravo. Če bomo tukaj ukrepali, bomo omogočili mm, bankam, da sprostijo svoje bilance in na ta način bodo lahko več posojale podjetjem. To bo dobro tako za banke, kakor tudi za podjetja, ki potrebujejo te investicije. Hvala lepa, sedaj pa Nina Džil za SND. Hvala lepa. Gospod komisar, za vašo predstavitev. Um, dobro je, da smo začeli govoriti o uniji kapitalskih trgov. Vi ste omenili številne vidike tega in tudi sama bi želela spregovoriti o vidiku lisninjanja. Predlog komisije predlaga bolj vseobsežen pristop k vprašanju lisninjanja. Uh, ne določa pa natančno, na, tač, na kakšen način bomo spodbudili likvidne sekundarne trge, zato da bi olajšali izdajanje obveznic in pa njihovo investicijo. Rekli ste, da potrebujemo. Ustrezne projekte. Zanima me, Eh, kako boste poskrbeli za otepljive, za otepljiv napredek za majhne cene velika podjetja, za podjetja naprimer v Grčiji, na Portugalskem ali pa v Nemčiji. Tukaj obstajajo različne potrebe in eh, če želimo tukaj spremeniti miselni vzorec, bomo morali narediti veliko več. Eden izmed zakorinjenih miselnih vzorcev je namreč ta, da lahko greš na banko in boš dobil potreben denar. Potem drugič. Razmisliti moramo tudi o tem, kako odpraviti enostranske interese. Eh, sama sem poročevalka v zvezi z eh, skladi denarnega trga in eh, vem, da obstaja veliko lobiranja za to, da. Uh, obstaja veliko, torej obstaja veliko lobiranja za to, da določene zakonodaje ne bi bile sprejete, zato ker bi to pač spremenilo status quo. Zato me zanima, kako bi lahko odpravili status quo na določenih področjih, tako da bomo lahko hitro ukrepali z določenimi eh, predloge, o katerih je govoril že Markus Ferber. Hvala lepa, strinjam se z vašimi točkami, z večino vaših točk. SMI imajo, oziroma MSP imajo majhn, imajo različne potrebe v različnih delih Evropske unije, zato se moramo vprašati, kako se odzvati na njihove potrebe. Tukaj pač potrebujemo sklop različnih ukrepov. Če nam bo to dobro uh, uspelo, bomo lahko se odzvali tudi na potrebe majhnih in srednje velikih podjetij. Eh, lahko se recimo posvetimo vprašanju, kako lahko naložbeniki dobijo dovolj informacij o, majhnih, o majhnem in srednjem velikem podjetju, zato da se odločijo za investicijo van. Eh, zakaj bi se recimo kakšen naložbenik v Franciji odločil, da želi investirati v tehnološko podjetje v baltskih državah recimo? Torej gre za vprašanje, kako oblikovati standardizirane informacije, zato da bodo naložbeniki lažje identificirali tveganja. Eh, tukaj imamo seveda tudi kulturne razlike, ne moremo imeti enake rešitve za vse. Eh, ne bomo dosegli namudnega preklopa iz nepodjetniške mentalitete v podjetniško mentaliteto. Eh, to bo, to bo terjalo več časa. Eh, sam sem bil zelo presenečen ob razpravah za predstavniki MSP-ov in pa držav članic. Ugotovil sem, da tisti, ki imajo najmanj eh, razvite kapitalske trge in najmanj razvito podjetniško pokrajino, so ravno najbolj zainteresirani za prednosti, ki bi jih lahko prinesli kapitalski trgi. Zato tako povdarjam, da ta projekt lahko prinese koristi za vseh 28 držav. Kar se tiče listninjanja, eh, ja, prav imate pri vaših vprašanjih, zato se o tem posvetujemo in potrebovali bomo razumen in racionalen pristop identificirati moramo ustrezen okvir in ko bomo imeli okvir, bomo lahko sprejeli tudi ustrezno zakonodajo. Kar se tiče teh pristranskih interesov, eh, ti obstajajo v najrazličnejših eh, oblikah, nekateri so, fina, so finančni, drugi komercialni, potem imamo tukaj tudi nacionalne interese. In tukaj si moramo prizadevati za to, da pač identificiramo probleme, da ponudimo ustrezne rešitve in da z ustreznimi argumenti pač skušamo preseči te ovire in probleme. Vem, da si vi pri, za to prizadevate pri skladih denarnega trga, torej gre pač za vprašanje, kaj lahko naredimo in kaj je najbolje narediti. Za to gre. Hvala lepa. Za EKR, gospod Sander Luc. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, gospod Hill. Pri Uniji kapitalskih trgov, obstajajo številni načrti, ki jih EKR podpira, osredotočate se na vprašanje, kaj je problematično za podjetja. E, strinjamo se s tem, da gre pri vzpostavitvi Unije kapitalskih trgov predvsem za tista manjša problematična tehnična vprašanja. Zato pozdravljam eh, vaš seznam prednostnih nalog. Omenili ste direktivo o preglednosti, direktivo o prospektih. Osredotočiti se moramo tudi na vprašanje majhnih in sedem velikih podjetij. Vprašati se moramo, kako naj denar doseže majhna in sedem velika podjetja. Eh, prav tako pa moramo paziti na to, da se ne bomo osredotočili samo na inovativna majhna in srednje velika podjetja, ampak tudi na tista tradicionalna, ki so prav tako hrbtenica naših gospodarstev. Eh, to je prvo, drugič pa me zanima, ali boste skušali zagotoviti, da bomo s sprejeli tudi ključne eh, dele direkt, torej zakonodaje o kapitalskih trgov, recimo MIFID in tako naprej, SSDR. Eh, torej tudi te predloge moramo vključiti v predloge za unijo kapitalskih trgov. Hvala lepa in hvala za vašo podporo. dobro, da ste me spomnili na to, da sem sam arhitekt v nije kapitalskih trgov eh, oziroma vodovodar. No, moram reči, da je bila moja žena zelo presenečena na tem, ko ste me opisali za vodovodega, kaj ti meni, da sem popolnoma nesposoben za hišna opravila. Kar se tiče majhnih in srednje velikih podjetij, vi ste zelo jasno identificirali izziv. Podjetja so na različni stopnji razvoja, gre za hitro raztoča podjetja, gre za zagonska podjetja in zagotoviti moramo, da bodo vsa podjetja dobila potrebno financiranje. Vse prepogosto slišimo o dobrih idejah, ki dobijo sicer eh, začetni zagon, pridejo do določene točke, potem pa ne dobijo dodatnega financiranja in zato preprosto odidejo v ZDA, tam dobijo ustrezno eh, financiranje, lahko začnejo eh, svoje delo, rastejo in eh, potem ne poskrbijo za delovna mesta, ki bi jih mi pravzaprav potrebovali tukaj v Evropi. Se pravi, gre za to, da bomo potrebovali različna financiranja Eh, različna financiranja za različne stopnje razvoja teh podjetij. Ehm, naš trg je tukaj eh, recimo petina trga, ki ga imajo ZDA, torej ko gre za majhne cene velika podjetja. In zato moramo tukaj še veliko nadoknaditi. Eh, potem tukaj gre pravzaprav za bolj splošno vprašanje, kako naj eh, spodbudimo investicije za spodbujanje rasti. Eh, če si ogledamo naše dosežke v zadnjih petih letih, ko smo se ukvarjali z finančno strukturo, z regulacijo finančnih trgov, tukaj smo dosegli zelo velik napredek, smo pa sprejeli veliko predlogov v kratkem času in uh, Razumno bi bilo, da sedaj naredimo korak nazaj, si se ogledamo za določeno distanco in se vprašamo, ali so bile naše odločitve pravilne. Ehm, gre tudi za to, da je naš največji trenutni izziv pomankanje delovnih mest in rasti in to je sedaj e, problem, ki najbolj ogroža našo stabilnost. Zato moramo narediti korak nazaj, se vprašati, ali smo sprejeli pravilne odločitve. To je naredil tudi um, Mišel Barnier, komisar v uh, odhajanju ugotovijo, da smo naredili tudi nekatere napake, recimo pri direktivi o nesolventnosti in tako naprej. In tudi te zadeve moramo sedaj identificirati. Silvi Gular. Najlepša hvala. Dobrodan, gospod komisar. Hvala za delo, ki ste ga upravili. Predstavlja zelo dobro podlago in to pobudo pozdravljamo. Tri točke. Prvič, časovnica in sicer pospešena časovnica. Zakaj? Tukaj eh, vidimo protislovje med eh, splošno utemelitvijo Jobs and Growth in časovnico. In vse to, kar se da narediti najhi, čim hitreje, se le da je v redu, ampak poslušajte ta načrt eh, za rast in, in zaposlovanje je že iz leta 1999, vi ste pa prav pred kratkim eh, zasedli vaše mesto, tako da kjerkoli lahko pospešite delovanje, bo to dobro. Drugič, mislim, da imamo v vašem eh, projektu en mali S odveč, namreč ali govorimo tukaj o uh, uniji kapitalskih trgov ali o enotnem kapitalskem trgu, torej gre za razliko med jednino in množino uh, E, bojim se namreč, da s tem izgubljamo priložnost, da bi pomagali evropskemu gospodarstvu. In zato je moje vprašanje naslednje. Kaj nameravate storiti, da bodo ste te ovire premustili? Imenujete se za vodoinštalaterja. Ponavadi vodoinštalaterji delajo s cezmi. In kaj nameravate vi narediti z evropskimi cezmi? Ali menite, da bi ESMA morala imeti ukrepljeno vlogo? Uh, Ali mislite, da bi ESMA morala eh, podreti določene nacionalne omejitve, tako kot je to bilo v okviru bančne unije, kjer smo sicer ovire premustili, vendar nismo naredili prav velikih korakov naprej znotraj evrskega območja. Potem pa še nekaj. Kulturni vidik. V evrskem območju smo želeli doseči nekaj, kar je na papirju zelo lepo videti, zelo racionalno, odlično, ampak kadar skupaj ustvarjamo valuto, denar z nekom, ki nimajo o denarju istega mnenja o tem, kaj je pomembno za gospodarstvo in kaj valuta pomeni v gospodarstvu, potem imamo tu težave. Torej, pri nas je del javnega mnenja tak, da mu je vse sumljivo, oziroma velik, velik del našega delovanja mu je sumljiv. In zato se zelo bojim, da bodo te vaše pobude naletele na spolska tla z kulturnega vidika. To, to, take, to take the last one first. No, bom začel zadnjo točko. Torej, to jemljem na znanje, nisem naiven in vem, da samo eh, nek zakonodajni svežen ne bo eh, čez noč spremenil vedenje milijonov ljudi. Torej, vedenje, ki je eh, plod stoletne zgodovine. Kar pravim je naslednje, če si pogledamo kapitalske trge, potem vidimo, da ti rastejo, vidimo, da apetit obstaja in moramo identificirati eh, tiste vidike, ki mu onemogočajo, da bi se razvijal še hitrejše kar se tiče hitrosti. Eh, sam bi šel še dlje nazaj kot 1999. Rimska pogodba je že uvedla to ambicijo eh, o eh, enotnem denarnem trgu, se pravi, oziroma enotnem kapitalskem trgu, se pravi, to je ambicija, ki je stara pol stoletja. Iz tega sklepam naslednje. Prvič, ne smem biti preveč eh, navdušen in optimističen glede tega, kaj je možno. Drugič, verjamem v politiko, verjamem v to, da ko se priložnost pojavi, ko se eh, okoliščine spremenijo, je treba to priložnost zagrabiti in mislim, da ta priložnost obstaja. Imamo možnost, da eh, zopet zabeležimo razvoj, da izgradimo skupni kapitalski trg. Torej, kar ste povedali v zvezi s hitrostjo in ambicijo, se v celoti strinjam in mislim, da se bomo vsi spomnili, kako pomembna je hitrost. Moj vidik oziroma moje mnenje o tem je, da poskušam razgraditi določene ambicije na ta način, da začnemo s tistimi ambicijami, ki jih je mogoče najhitreje uresničiti in ko bodo odpravljene te največje uvere, bodo kasnejše, vere, la, kasnejše uvere lažje odpravljive. V zeleni knjigi eh, je postavljeno tudi vprašanje nadzora ali potrebujemo uh, večjo konvergentnost med različnimi um, pristojnimi organi. O tem moramo še razmisliti. Za enkrat ne vidim, uh, veliko dokazov za to, da institucionalni režim, ki smo ga pred nedavnim vzpostavili, mora biti v celoti spremenjen, ampak to vprašanje je postavljeno v zeleni knjigi in eh, o tem moramo razmišljati na osnovi dokazov. Hvala, Fabio De Mazi, Gue. Ja, torej kolega eh, sta Eh, začela razpravo o Uniji kapitalskih trgov in sta, eh, oba kolega sta, vaju, sta vas malce porinila. Sam bi rekel, da si vzemite čas, kajti to je pomembno. Sam bi podal eh, dva splošna komentarja na to temo. Prvič, mislim, da težave, s katerimi se trenutno soočamo v Evropi, niso težave, ki so povezane z likvidnostjo. Veliko likvidnosti imamo v finančnem sistemu, ampak eh, to še ne pomeni, da eh, so eh, posojila sedaj kak cvetoč posel, kajti banke morajo posojila ponuditi, ampak ponudijo jih, če kdo ta posojila želi. Se pravi, gre tudi za povpraševanje in eh, glede teh točk se tudi strinjam. Drugič, mislim, da ne smemo primerjati ameriških in evropskih kapitalskih eh, trgov eh, zgodovinskega vidika. Sta ti dve regiji povsem drugačni. Evropa je veliko bolj razdrobljena in temelji na tradicionalnem načinu bančnega poslovanja in dajanja posojil strinjam se s kar nekaj pobudami, naprimer um, pregled direktive o prospektu, pa tudi uh, razvoj um, evropskega zasebnega ulaganja. Uh, ampak e, mislim pa tudi, da uh, je treba videti tveganja, ki so povezana z nekaterimi rešitvami. Nič nimam proti poenostavitvi eh, listninjenja, ampak eh, ne vem, kako bi sedaj predlagan eh, model rešil težave, ki obstajajo. Mislim, da bo to vodilo posredno v konflikte v interesov. Imam pa vprašanje. Torej, um, naši deležniki so zlasti eh, zaskrbljeni, da bo lisninjenje preveč drago, preveč kompleksno za MSP-je in da ne bo eh, delovalo. Zato bi me zanimalo, kakšno je vaše mnenje o tem. Torej, najprej naj povem, da imamo torej uh, dejansko, kot praviti, pravite dve strani, se pravi ponudba in proševanje, torej sam sem odgovoren za ponudbo. Eh, moramo pa seveda obravnavati oba vidika in eh, to imam tudi namen storiti. Zelo se strinjam s tem, kar ste povedali. Ne smemo poskušati Eh, razmišljati v smeri, da je treba določen model, v tem primeru ameriški, uvoziti. Prav imate, imamo različno zgodovino, zakonodajo, kulturo, instrumente in popolnoma se strinjam z vami glede tega. Nekatere primere lahko proučimo, iz nekaterih vidikov se lahko učimo, uh, in um, če takšni primeri obstajajo, se jih lahko poslužimo. V zadnjem času sem primerjal velikost kapitalskih trgov in na ta način sem lahko ponazoril določene vidike svojih argumentov. Po drugi strani imamo mi zelo močno dolgo tradicijo bančnih sistemov in prav gotovo nimam namena te tradicije nadomestiti, temveč jo ji nekaj dodati. V delih Evropske unije, kjer eh, to dobro deluje, bodo ljudje prav gotovo še naprej sodelovali z lokalnimi bankami. Tam, kjer pa uh, je to sodelovanje manj uspešno, pa se bodo ljudje obrnili morda na druge akterje. Strenjam se s tem, kar ste povedali v zvezi s tem, da dokler bo lisninjenje pregledno in eh, enostavno, je to nek možnost, ki jo velja preučiti. Glede specifičnih vidikov, kako to, kako to izvesti, pa moramo pač to proučiti, se o tem posvetovati, tudi v kontekstu posvetovanja. Treba je videti, kakšne so tehnične možnosti, eh, kakšne eh, rešitve so našle, naprimer, Evropska centralna banka, eh, Bank of England in druge institucije in s takim uravnoteženim pristopom moramo najti okvir, ki se ustrezno odziva na vaše eh, skrbi, ki pa tudi omogoča bankam uporabo instrumenta lisninjenja v njihovem sistemu, tako da se lahko odzovejo na MSP, ki eh, želijo posojila. Za zelene Ben Gigelt. Uh, Pozdravljeni, komisar. Najprej bi želel povedati to, da me je zelo zanimalo to, kar ste povedali v zvezi s hišnimi opravili. Ko ste se, ko sta se prvič srečala, ste mi govorili z, o vrtnarjenju, da ste zelo navdušen vrtnar, sedaj pa govorite o tem, da ne poznate hišnih pravil. Torej, želel bi nasvet na tem področju, kajti sami imam iste težave. No dobro, vrnimo se k kapitalski uniji. To se nam zdi uh, koristno, vaša pobuda je koristna in tudi pozdravljamo precej zamisli, ki jih najdemo v zeleni knjigi. Uh, želeli bi tudi, da ostanete zelo trdni glede preprostih uh, proizvodov, torej, torej Simple Retail Products. Če bi imeli uh, bolj uh, preproste finančne instrumente, bo konkurenca boljša, potrošniki bodo uživali boljšo ponudbo in zato bi želel, da ostajate trdni glede te točke. Kar malce obžalujem je, da bi lahko bila zelena knjiga na ravni načel jasnejša, zlasti glede tega, kako lahko unijo kapitalskih trgov um, približamo uh, evropskim vrednotam, kako lahko upoštevamo tudi eh, vse proizvode, ki eh, vključujejo tudi eh, socialne, okoljske, vzdržne proizvode. To ne bi, bilo, to ne bi smelo biti zapostavljeno, kajti vse to Eh, izraža tudi evropske vrednote. Ne smemo se ustaviti samo pri pričakovanjih in potrebah um, delničarjev. In ne na zadnje imam še eno vprašanje v zvezi z bankami. Strinjam se, da podjetja potrebujejo več različnih virov financiranja, ampak eh, videli smo, z regulatory offensive, da majhne banke eh, so se v nekaterih delih Evrope znašle v velikih težavah. Zanima me, če boste pripravljeni eh, paralelno z unijo kapitalskih trgov vzpostaviti tudi pobudo za majšne, majhne banke, eh, s katerimi bi jim pomagali pri bremenih, s katerimi so soočene. Hvala lepa za vaše vprašanje. Bom odgovoril, torej razlika med vodovodnimi inštalacijskimi deli in vrtnarjenjem je v tem, da eh, če naredimo kakšno napako, eh, so posledice veliko manj dramatične pri vrtnarjenju glede preprostih eh, finančnih instrumentov se z vami strinjam. Pomembno je, da ne zgubimo z vida eh, majhnega eh, investitorja. To je sicer malce izven področja kapitalskih trgov, ampak tudi na tem želim delati in pozdravljam vašo podporo. Torej, želel bi, da si pogledamo na splošno torej, tudi te e, finančne storitve in eh, treba je razmišljati tudi o finančnih storitvah eh, z vidika e, ponudbe boljših proizvodov za potrošnike, nižjih cen in e, večje konkurenčnosti. Se pravi, da se ne gleda na celotno zadevo z, z viška, temveč tudi iz eh, samih kapitalskih trgov. In o tem bomo tudi kasneje eh, letos eh, še bolj podrobno razmišljati. Glede dolgoročne vzdržnosti je to dejansko način, kako kapitalski trgi lahko tudi pomagajo. Naprimer, če dobimo investicije dolgoročnih naložnikov, kot so naprimer pokojninski skladi, zavarovalnice in tako dalje. To omogoča investicije v dolgoročne projekte in to omogoča tudi vzdržnost. Poleg tega pa imamo tudi specifične proizvode, naprimer zelene obveznice in tako dalje. Ehm, v nekaterih eh, državah je kar precej takšnih eh, pobud eh, in Veliko podjetij meni, da je to smiselno tako z socialnega, okoljskega kot tudi tržnega vidika. Glede bank in eh, majhnih bank, nekatere države proučujejo področje, ki ste ga opisali in eh, vesel sem, eh, da lahko imava o tem tudi razpravo, čeprav je to do neke mere zopet eh, izven eh, unije kapitalskih trgov, ampak eh, sam sem popolnoma pripravljen tudi o tej zamisli razmišljati, kajti moj pristop je ta, treba je po eni strani zmanjševati tveganja, po drugi strani pa tudi spodbujati rast, torej ne gre za en model, ki bo primeren za vse. Hvala za EFDD, Margot Parker. Dobro jutro, gospod Hill. Ni potrebno, da vas spomnim na to, da sta gospoda Juncker in Katajnen eh, vaša neposredna nadrejena. V kakšnih eh, okoliščinah si predstavljate, da bi britanski premije izražal taka mnenja. In glede na vašo odgovornost eh, za področje finančne stabilnosti, bi si lahko oddahnili eh, prejšnji teden, ko je bila končno najdena rešitev za Grčjo. Za reševalni svežen v Grčiji. Torej, glede vašega prvega vprašanja nikoli ne bi rekel, da Velika Britanija ni posebna, ampak kar sem povedal v zvezi z unijo kapitalskih trgov, to je mnenje, ki ga močno zagovarjam, je naslednje. Prvič, unija kapitalskih trgov je namenjena vsem 28 državam članicam. In drugič, ko so me ljudje spraševali, če je to projekt za. Uh, londonski finančni trg, sem odgovoril, če imamo uh, odprt uh, kapitalski trg, uh, če so podjetja uh, razvita, če imajo razvite finančne inštrumente, potem uh, bodo uspešna ne glede na to, kje se nahajajo. Kar pa se tiče eh, vašega vprašanja v zvezi s eh, situacijo v Grčiji, moje zelo kratko mnenje o tem je, da je povsem očitno, da eh, člani evroskupine nasplošno, pa tudi Grčija, so odločeni, da bodo našli način, kako spraviti različne izzive in najti rešitev, ki eh, spoštuje eh, obstoječe zaveze in ki omogoča Grčiji, da bo ostala v euroobmočju. Grčija želi ostati v euroobmočju in tudi euroobmočje, torej članice euroobmočja si želijo, da Grčija ostane. Barbara Kapen. Hvala, gospod Predsedujoči, hvala gospod komisar. Povedali ste, da je kapitalska unija že dolgo tema, vse od eh, podpisa rimskih pogodb. In danes je to še toliko bolj pomembno, zlasti od uh, začetka krize. Um, V Evropi smo soočeni z naložbeno vrzeljo v znesku 400 milijard evrov. Zato me zanima dolgoročni vidik eh, institucionalnih investicij. V vaši zeleni knjigi ste zapisali, da bi lahko 12 milijard evrov eh, imeli na razpolago v pokojninskih skladih in še nekih drugih skladih in ti bi lahko stekli tudi v evropsko gospodarstvo. Eh, Evropska unija sedaj, torej Junkerjeva komisija je sedaj pripravila EFSI, torej ta načrt za strateške naložbe, ampak ta je prej kratkoročno zastavljen, ne dolgoročno. In v vaši zeleni knjigi ste govorili tudi o vzpostavitvi dolgoročnih investicijskih skladov. Ali lahko poveste, kakšne spodbude boste ustvarili za to, da bodo Um, zavarovalnice, pokojninski skladi in pa drugi investirali v evropske infrastrukturne projekte in pa drugič, kako boste prišli bliže cilju vzpostavitvi dolgoročnih investicijskih skladov za to, da bi lahko spodbujali rastne zaposlovanje. Well, I think uh, uh briefly, but, but the question. Zelo na kratko. Glede vprašanja, kako spodbujati dolgoročne naložbe, to je ključno vprašanje v okviru um, Unije kapitalskih trgov in v zadnjem času, torej konec uh, preteklega leta, smo naredili, kar je potrebno za vzpostavitev um, ESIA in uh, tudi zato, da se bo uh, to čim bolj učinkovitejše izvajalo. Če želimo, da bodo kapitalski trgi v Evropski uniji eh, delovali učinkovito, potem je treba razmišljati tudi o tem, kakšne so lahko dolgoročne naložbe pokojninskih eh, skladov in pa eh, zavarovalnic. Torej, če bo to lahko bolje delovalo, bomo lahko ustvarili tudi več priložnosti prav za to vrstne dolgoročne naložbe, ki si jih želimo. Strinjam se, da Junkarjev načrt 315 milijard evrov eh, je dejansko ukrep, eh, ki ima srednje oziroma kratkoročne razsežnosti, medtem ko tu govorimo o dolgoročnih eh, investicijah. Hvala lepa komisarju Hilu. Žal moramo tu zaključiti sestankom, kaj ti komisar eh, mora eh, ujeti letalo za ZDA. Se opravičujem kolegom, ki ste želeli spregovoriti, pa te priložnosti niste dobili. Zahvaljujem se komisarju Hilu za to predstavitev, za zelo plodno razpravo in eh, še naprej bomo sodelovali na eh, tem svežnju v zvezi z Unijo kapitalskih trgov. Hvala lepa.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 Please, can I ask you to... Prosim, posedite se. Colleagues, please, we are... Kolegi, prosim, moramo začeti. posedite se prosim ali zapustite dvorano. Pozdravljam predsednika Euroskupine Jerona Tajselbloma za ta gospodarski dialog. Kot veste, je gospodarski dialog z Euroskupino ključen instrument za razpravo z Evropskim parlamentom. Najpomembnejši element eh, vloge Evroskupine v kontekstu gospodarskega upravljanja, to je tudi element eh, demokratične odgovornosti. Vemo, da je Evroskupina zelo posebna institucija, ki ima neformalno ulogo v pogodbi, je pa ključna institucija za upravljanje evroobmočja. In eh, seveda, potem, ko je bil vzpostavljen okvir za mehanizem za stabilnost, je eh, to orodje za upravljanje eh, evroobmočja evropske, torej denarne in gospodarske unije. In v tem primeru je evroskupina postala še bolj relevantna, še pomembnejša in morali smo poskrbeti za to, da je evroskupina tudi odgovorna državljanom. In eh, zahvaljujemo se predsedniku gospodu Dajselblomu za ta redni dialog, ki ga vzdržuje z Evropskim parlamentom. Kot veste, eh, v v naši agendi za ta gospodarski dialog imamo splošen pregled gospodarske situacije v euroobmočju. Smo tudi v, v ključni fazi postopka evropskega semestra, pa tudi v, v eh, osrčju eh, strateške razprave v zvezi z reševalnim svežnjem za Grčijo. Prisluhnili bomo tudi predsedniku Dajnšemblomu eh, glede sedanje situacije, kako se odvija ocena programa reform, ki so ga grške oblasti predložile včeraj. Torej, hvala, da ste se nam pridružili in dajem vam kar takoj besedo. Hvala lepa, eh, spoštovan predsednik, spoštovani poslanci. Vesel sem, da sem danes eh, spet eh, tu pred vašim odborom. Torej, preden se vrnem v Grčijo, eh, bi govoril malce bolj na splošno. 1. januarja je Litva postala 19. članica evroobmočja in to je. Eh, posledica eh, zelo impresivnih eh, konvergentnih procesov in pa gospodarske prilagoditve po gospodarski krizi. Torej, te spremembe so se odvijale zelo gladko in javnost zelo podpira evro. Prejšnji teden smo na evroskupini razpravljali o gospodarskih perspektivah za evroobmočje in um, predvidevamo, da bo rast dosegla 1,3 uh, uh, odstotke uh, to leto in 1,9 prihodne leto. Torej, um, situacija na energetskih trgih, pa tudi ukrepi Evropske centralne banke so imele pozitiven učinek, torej imamo razlog za optimizem, vendar pa eh, to še ni dovolj za trajnostno rast. Če želimo trajnostno rast eh, doseči, moramo še delati na strukturnih reformah, moramo eh, izboljšati učinkovitost in produktivnost, produktivne naložbe in moramo zagotoviti, da bodo gospodarstva Eh, bolj konkurenčna in da bo stabilnost predpogoj za rast. Mi v Evroskupini proučujemo in pregledujemo vsa ta področja. Mislim, da je največji izziv sedaj izvedba strukturnih reform. Treba je ustrezno izkoristiti eh, likvidna sredstva, ki jih je dala na voljo Evropska centralna banka. Uh, treba je eh, delavcem zagotoviti dostop eh, do dela, eh, treba je odstraniti izkrivljanja konkurence, izboljšati konkurenco, ehm, izboljšati tudi ehm, investicijsko okolje in pa tudi izvesti reforme v pre, precej evropskih državah. Torej, reforme so v teku, tudi sklazno s uh, eh, priporočili in uh, evroskupina si prizadeva za znižanje davčnih bremen na delo. No, ta priporočila se bodo izvajala eh, v teku tega leta in prizadevali si bomo za sodelovanje in za skupno pot naprej, kjerkoli bo pač to možno. Uh, glede investicij eh, in pa pobud za financiranje rasti. Torej, to je zelo pomembno za evro območje in vemo, da tudi parlament tu eh, prispeva pomembno delo eh, glede investicije v projekte in pa javno zasebno financiranje lahko vodi v dobre rezultate torej izboljšanje naložbenega eh, okolja eh, je pomeni tudi, da se eh, dela v smislu vzpostavitve unije kapitalskih trgov, digitalne agende, energetskih mrež in tako dalje. Vse to bo ponudilo dodatne možnosti za investicije, torej glede Eh, davčnih eh, obremenitev, eh, to je torej, deficiti v Evropski uniji se, se bodo znižali torej izpoprečno 2,6 na 2,4 odstotke, ampak to je še vedno previsoka številka in v prihodnosti bomo potrebovali še uh, več naporov, kljub temu, da je določen napredek bil zabeležen. Torej v decembru se je eh, Evroskupina se stala, pregledali smo vse eh, proračunske načrte, noben ni eh, zelo odstopal od pravil, ampak za nekatere države članice to tveganje obstaja in člani skupine eh, so pripravljeni se tudi odzvati na ta tveganja eh, v okviru peer reviewja eh, in marca na sestanku naslednje evroskupine bomo razpravljali tudi o predlogih komisije, če jih bo komisija pravočasno predložila. Kar se tiče po programs irskem nadzoru. Za Irsko je bilo to izvedeno leta 2014. Irska še vedno beleži zelo eh, pozitivni napredek. In sicer je imela Irska 4,8 eh, odstotkov eh, za 2014 in pričakujemo več kot petodstotno rast v letu 2016. Na portugalskem so se prav tako izboljšali eh, finančni in gospodarski vidiki, eh, davčne eh, reforme in pa konkurenčnost ter zunanje popraševanje so vsi ti vidiki so se izboljšali in to kaže tudi na izboljšanje finančne situacije na portugalskem pa tudi znižanje brezposelnosti. Eh, torej prišlo je do napredka na vseh ravneh, torej eh, davčni, gospodarski, finančni in eh, iz tega vidika obžalujemo to, da je bil ta foreclosure law v parlamentu suspendiran in upam, da bomo lahko k malu zopet nadaljevali z delom na parlamentu. Eh, tem svežnju. Naj se sedaj vrnem na vprašanje Grčije. Torej, prejšnji četrtek eh, je grška eh, vlada prosila za podaljšanje tega programa reševanja in prav tako so prosili tudi to, da se podaljša eh, dostopnost ESFF eh, obveznic, eh, da se omogoči dokapitalizacijo grških bank. Torej, dosegli smo sporazum v petek in sicer strinjali smo se za podaljšanje, zato da bo Grčija lahko izpolnila cilje teh, tega sporazuma. Grške oblasti so se zavezale, napram eh, svojim evropskim partnerjem in sicer so se eh, zavezale, da ne bodo sprejemale nobenih unilateralnih eh, ukrepov, ki bi posegale v ponovni zagon gospodarstva in finančno stabilnost. Strinjali so se tudi, da bodo izpolnili vse svoje zaveze in da bodo eh, uporabili vse obstoječe instrumente za eh, vzdržni dolg. Omogočili smo tudi prožnost znotraj programov in eh, to pomeni, da se lahko določene ukrepe nadomesti z drugimi, če so isti cilji lahko doseženi. Grška vlada se je zavezala tudi eh, širokim in globokim strukturnim eh, procesom eh, na področju brezposelnosti, socialne, socialnih vidikov in pa tudi drugih zadevnih ukrepov. Komisija Eh, Evropska centralna banka in mednarodni denarni sklad eh, proučujeta eh, prispevek, ki smo ga prijeli od Grčije in ugotovili bomo, če je to dovolj, da se lahko, če se lahko s tem strinjamo, torej na osnovi sporazuma, ki smo ga dosegli v petek, bomo podaljšali uh, za eh, štiri mesece program reševanja in tudi reševanja um, obveznic na grškem trgu. Glede konkretnih eh, ukrepov, te bomo proučili eh, in dosegli sporazum najkasneje do konca aprila. Torej, samo ko bomo ugotovili, da so bili dosedanji ukrepi sprejeti in uresničeni, bomo lahko nadaljevali in sprostili naslednja sredstva. Ampak eh, to bo sproščeno, torej to bo SSM eh, nadzornik eh, sprostil samo na zahtevo. Mislim, da ta sporazum uh, ki smo ga dosegli v petek in eh, mislim, da bomo dosegli napredek v nacionalnem parlamentu tudi ta teden in da bo vse to pomagalo tudi pri ponovni vzpostavitvi zaupanja med vsemi stranmi in da bo omogočilo ponovni zagon grškega gospodarstva, pa tudi stabilizacije situacije v Grčiji in to na tej podlagi bomo lahko, lahko nadaljevali. Eh, na sodelovanju z Grčijo v prihodnosti. Torej, to je vse, kar sem želel povedati. Thank you to the Eurogroup. Hvala predsedniku Euroskupine. Začeli bomo s krogom vprašanj in odgovorov. Prvi je na vrsti Burkhard Balc. Hvala lepa, gospod eh, predsednik Dieselblum. Hvala lepa za vaše dobro vodenje v zadnjih nekaj tednih. Tudi to je treba povdariti. Ravno sem vam prisluhnil z velikim zanimanjem. Rekli ste, da je grška vlada brez odlaganja predložila ta seznam. No, sam sem pa včeraj poslušal intervju z finančnim ministrom Varufakisom in on je rekel, Mi nismo bili tisti, ki so bili krivi za to zamudo, šele um, torej evroskupina je bila tista, ki je rekla, naj se znam predložimo v torek zjutraj. In zanima me uh, končno, kaj je sedaj res. Govorili ste tudi o tem, da je treba spet vzpostaviti um, zaupanje. In nekako sem dobil vtis, da je bilo zaigranega veliko zaupanja vse, odkar je Grčija dobila novo vlado. Zato me zanima, ali predvidevate kakšne kratkoročne pobude, ukrepe za to, da bi spet lahko spostavili to potrebno zaupanje. In pa potem še naslednje vprašanje, kako resno misli grška vlada s temi reformami? Že več. Uh, let opazujemo, kaj se tam dogaja. Tudi vi imate sedaj veliko izkušenj kot predsednik evroobmočja. Videli ste, kaj se je zgodilo. Zato vas sprašujem, kako resno naj uh, vzamemo tokratne obljube nove grške vlade. Hvala lepa za vaše vprašanje. No, eh, zamude ni bilo, tako da ne morem reči, kdo je bil odgovoren za to ali ne. Grška vlada je bila pozvana eh, naj pripravi program reform do ponedeljka in program je prišel oziroma seznam je prišel do 11. ure in 15 minut, če se ne motim. Eh, tako da so spoštovali ta rok in upam, da bo tudi rezultat dober. Potem uh, spraševali ste me o zaupanju. Eh, torej, težko je tukaj napovedati, kaj se bo zgodilo. Veliko zaupanja med evropskimi partnerji je bilo na kocki, ko je Grčija dobila novo vlogo. Eh, rekel bi, da je bil dogovor v petek prvi korak k vzpostavitvi ponovnega zaupanja. In to me privede tudi do tretjega vprašanja, kako resna je grška vlada s temi reformami. Mislim, da je Grčija zelo resna, je pa to drugačna vlada, ki ima drugačna stališča in poglede in zato želijo določene spremembe v dogovoru. Če eh, vedno moramo poskrbeti za to, da bo Grčija poskrbela za cilje na področju stabilnosti finančnega sektorja, Um, primarnega priseška, javnofinančnega dolga in tako naprej. Um, no, že prej smo se pogovarjali o tem, da bi morda lahko spremenili uh, um, časovnico doseganja teh ciljev in o tem se pač želi dogovoriti grška vlada. Vendar pa moramo poskrbeti za to, da bo to potekalo v vzajemnem dogovoru. Ne more se grška vlada preprosto odločiti, da bo polovico programa reform opustila, vsaj ne, če še naprej želi našo finančno podporo. Se pravi, ta seznam ne predstavlja novega dogovora ali nove monetarne unije, gre samo za seznam reform, ki jih želijo spodbuditi, nadomestiti ali pa z njimi nadaljevati. Eh, seveda bomo pa se morali še dogovoriti okrog eh, podrobnosti in eh, priti do novega sporazuma. Hvala lepa. Elisa Ferreira naslednja. Hvala lepa, da ste tukaj. Imam dve vprašanje. Prvo vprašanje se nanaša na vaš odgovor, ko vas je odbor Ekon povabil, da pridete v naš odbor. In eh, vprašali smo vas, v kolikšni meri je bila trojka politično odgovorna predsedniku Euroskupine. Takrat ste odgovorili, da kot predsednik Euroskupine niste imeli dovolj osebja ali sekretarjata, da bi se lahko pogajali, da bi sledili vsem podrobnostim tako da ste pač zaupali oceni Evropske komisije. No, prejšnji teden med sestankom Euroskupine je pa komisija skozi komisar, torej komisar Pier Moskovici je predstavil predlog v zvezi z grškim programom. Uh, finančni minister je rekel, da bi ga bil, bil pripravljen sprejeti, ampak potem uh, ta ni bil sprejet, pojavi se je nov predlog, to je povečalo napetosti in potem je prišlo do ponovnega stresa, pomankanja zaupanja in tako naprej in tudi do te zamude. Zanima me, kaj se je zgodilo, kdo je bil odgovoren za vodenje sestanka in uh, zakaj ste se sploh odločili pri tem zaupati komisiji. In pa naslednje vprašanje se navezuje na prvo vprašanje. Sedaj torej potekajo pogajanja. Stabilizirati je treba vzdušje teh pogajanj. Kako bi opisali stavke Marija Dragija? On je dejal, da bo ohranil evro območje, pa naj ga to stane karkoli že. Rekel je tudi, da do Grexita ne bo prišlo. Ali to še vedno velja in kakšno je vzdušje v pogajanjih, eh, ki vas še čakajo v zvezi z mm, programom strukturnih reform v Grčiji? Um. Hvala lepa. Povedal sem že, da institucije opravljajo svetovalno vlogo evroskupini. Moj sekretarjat je majhen, zato ne more sam opraviti dela, ki ga opravlja trojka v zvezi s temi programi. Ehm, ampak vedno gre zato, da v Evroskupini sprejmemo glavne odločitve. Vedno, ko ljudje krivijo trojko, pravim, da bi pravzaprav morali kriviti Evroskupini, kajti ne na zadnje so tam tiste države, ki odločajo in ki dajo na razpolago tudi denar. No, potem omenili ste tudi mm, dokument komisije, o tem je potekal pogovor v krogu Evroskupine za Grčijo. Uh, in uh, pogovarjali smo se o tem, kako priti do rešitve, ki bi jo lahko podprla tako Grčija, kakor tudi 18 drugih finančnih ministrov. Zato je bilo pač potrebno dovolj časa. V teh nekaj tednih je morala grška vlada razumeti, kakšna je finančno in politično gledano eh, pozicija Grčije. V evroskupini smo morali razpravljati, razpravljati o tem, kako bi lahko sprejeli, eh, kako bi lahko spremenili obstoječi dogovor in eh, od katerih točk pač ne želimo odstopiti. Se pravi, mislim, da je politično in vsebinsko gledano to pogajanje potekalo dobro strinjam se z Marjem Dragijem in pa z Jean-Claude Junckerjem. Brexit sploh ni predmet razprave, na to se ne pripravljamo, zato tudi sploh ne bom predstavljal svojih stališč o tem. Želim, da območje evra ostane nedotaknjeno, neokrnjeno in eh, želim, da bi bilo evro območje odporno. Eh, držati moramo skupaj, seveda bomo tu in tam naleteli tudi na probleme, ampak držati moramo skupaj. To je edina zaveza, ki sem jo pripravljen sprejeti. Hvala lepa, Sab Terho za EKR. Hvala lepa. Navezal se bom na to, kar ste povedali, gospod Iselblum kljub temu, da pravite, da niste pripravljeni razpravljati o Grexitu, vseeno o tem krožijo govorice in to kaže na to, da je vsaj Evropska centralna banka pomislila na to, pa tudi nekatere države članice so se pripravljale na možnost uh, Grexita. Vem, da po zadnjem dogovoru to ni več tako zelo verjetno, ampak eh, vsak teden se zgodi kaj novega. Tako recimo ne moremo vedeti, kako stabilna je sploh nova grška vlada. Zato ne moremo popolnoma izključiti možnosti, eh, da bi še vedno lahko prišlo do Grexita. In zato moramo tudi zagotoviti pravno gotovost eh, torej kako omogočiti, da kakšna država zapusti območje evra, ne da bi morala ob tem zapustiti Evropsko unijo. Eh, lahko se zgodi, da se bomo s tem vprašanjem morali ukvarjati. Zato me zanima, eh, kakšen politično-gospodarsko-finančni okvir eh, bi si zamislili za to, da bi preprečili potencijalne negativne učinke prelitja, če bi kakšna država izstopila iz evroobmočja. Eh, mislim, da bi, bilo, da bi bilo zelo slabo za Evroskupino in pa za celotno Evropsko unijo, če bi se sedaj izogibali uh, tej temi. Hvala lepa. Eh, no, kot veste, pogodba teh, te možnosti ne predvideva, ampak vseeno dajem besedo predsedniku Evroskupine. Ja, pravzaprav je predsedujoči že podal dobro odgovor. Eh, jaz sem slišal samo za eno vlado, ki se je pogovarjala o možnosti Grexita in to je bila britanska vlada. Tako sem vse prebral v medijih. In eh, kakor veste, Združeno kraljestvo zaenkrat še ni članica evroobmočja. Veste, da smo v evroskupini zelo zavezani temu, da ohranimo uh, evroskupino in um, če politiki ne bi bili temu tako zavezani, potem bi to povzročilo nezaupanje v monetarno unijo in našo skupno valuto. No, res je, da tukaj obstaja še prostor za izboljšave in ravno s tem se ukvarjamo. Želimo okrepiti monetarno unijo, želimo okrepiti naše okvirje. Um, mislim pa, da ni posebno koristno, da vedno znova vračamo k temu vprašanju možnosti izstopa držav iz evroobmočja. Preveč smo uložili kapitala v to in tukaj v prvi vrsti govorim o političnem kapitalu. Veliko smo uložili v to, da bi okrepili našo unijo in zato um, jo moramo sedaj obraniti. Številne države so gospodarsko še vedno ranljive. In odgovor za te države ni ta, da izstopijo iz evroobmočja. Odgovor za njih je ta, torej rešitev za njih je ta, da se skupaj z svojimi evropskimi partnerji eh, pogovarjajo in lotevajo pomankljivosti njihovih gospodarstev. Veliko dela nas tukaj še čaka, ampak eh, zavezani smo k temu, da to delo opravimo. Naj drugače zastavim vprašanje. Torej, imeli smo vlado, ki je svojemu ljudstvu podala določene obljube. Um, no, zdaj se zdi, da ta vlada um, vseeno ne bo izpolnila vseh obljub, ki jih je dala. Um, ampak vseeno, kaj bi se zgodilo, če bi vseeno želela izpolniti vse te, vse te obljube in bi prišlo do Brexita? Ja, jaz se, se v politiko podal zato, da bi dosegel rezultate, ki jih si želim. In rezultat, ki ga želim doseči tukaj, je, da bi imela Grčija prihodnost v območju evra. Zato obstaja tudi široka podpora grškega ljudstva. Tukaj moramo samo sedaj uskladiti pričakovanja, ukvarjati se moramo z problemi, ki obstajajo v grškem gospodarstvu in javno-zasebnem sektorju. Eh, to bo seveda zahtevalo določene zaveze in odločenost politikov v prvi vrsti v Grčiji, pa tudi politikov v eh, Evroskupini in zato si prizadevam. Hvala lepa. Koravan Ivenhojcen za skupino ALDE. Eh, Hvala lepa. Torej, naj vam zaželim najprej dobrodošlico med nami. Zadovoljni smo, da nadaljuje svojim delom. Videli smo prejšnji teden eh, novo epizodo v grški zgodbi, upamo, da ta ne bo zadnja. Seveda je tukaj potrebnih še kar nekaj reform. Eh, žal pa to, kar je bilo odločeno, še ni prineslo rezultatov, tako da vas ne morem nič vprašati v zvezi s tem. Zdaj pa eh, raje k temu zadnjemu delu reševalnega programa Evropske centralne banke. Eh, in eh, predvidenih reform v evrskem območju. Kako nameravate vi kot predsednik eh, evroskupine zagotoviti, da bodo države članice dejansko začele polno uresničevali te reforme? Ko si pogledamo pakt za um, stabilnost in rast, uh, Eh, me zanima, ali ta pakt v obliki, v kakršni se uresničuje sedaj, dejansko zagotavlja takšno stabilnost, kakršno si želimo. Svežen poznamo, vemo, kje smo in v luči tega, naprimer, vemo, da je Francija, Franciji bila odobrena izjema. Uh, Eh, kako pa poteka to tudi v drugih državah in eh, ali res lahko ta reševalni načrt prispeva k temu, da bo Evropa konkurenčnejša? Um. Hvala lepa za vaše vprašanje. Mislim, da imamo razloge za optimizem, nas seveda moramo biti pri tem zvedno previdni. O ECD so pred nekaj tedni objavili poročilo o napredku pri strukturnih reformah v Evropi in pa v območju evra in uh, jasno je, da prišlo do napredka. Reforme so napredovale v državah s reševalnimi programi, um, pa tudi recimo v baljskih državah, tudi v moji državi um, izpolnjujemo reformno agendo. Uh, Se pravi, Evropa si bo počasi opomogla in ukvarjamo se z eh, glavnimi strukturnimi problemi naših eh, gospodarstev, vlad, tudi pravni sistemi so lahko ponekod ovire za investicije. Z vsem, vsemi temi problemi eh, se sedaj ukvarjamo. Tudi v Franciji je bil dosežen napredek na področju trga dela, to je pokazalo poročilo OECD-a in v zadnjih nekaj dneh je prišlo do dodatnega napredka v Franciji. Kako doseči vzvod za ta proces? Sedaj imamo veliko vzvoda na fiskalni strani, ne pa toliko pri izvajanju reform. E, prizadevamo si, da bi bolj e, usklajevali naše delo znotraj evroskupine, razpravljamo o Eh, izmenjavi najboljših praks, skušamo razviti standarde, ki jih, se jih naj skušajo, eh, ki jih naj skuša doseči države. Potem zanimiv je tudi dokument o fleksibilnosti, ki ga pripravila komisija. Eh, govori o tem, da je treba povezati fiskalno stran in pa reforme, kajti številne reforme imajo lahko tudi kratkoročen pozitivni učinek na proračun. Ehm, pokojninske reforme lahko odstranijo nekaj davčnega pritiska, potem ehm, zmanjšanje stroškov zdravstvenih sistemov ima prav tako pozitiven učinek na proračun. Ehm, no pa tudi, ko gre za preventivno vejo pakta stabilnosti in rasti, državam lahko omogočimo več časa eh, za odpravljanje napak, če pri tem izvajajo reformno agendo. Se pa strinjam z vami, potrebujemo strukturne reforme, te se seveda razlikujejo od države do države. Razmišljene morajo biti na razumen način, včasih jih je treba uvajati postopoma, zato da se izognemo negativnim posledicam, ampak res je ključnega pomena, da poskrbimo za konkurenčnost ne samo z, v evroobmočju, ampak v celotni Evropski uniji. Hvala lepa za zelo edini pristop, pa Dimulis. Καλώ ορίζωστε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν λίγο διάβασα το πρώτο σχόλιο της Κομισιόν. Добродошли у парламенту. Videli ste komentarje komisije v zvezi s seznamom reform, ki je bil pripravljen za Grčijo in um, komisija je do, precej dobro naklonjena zavezi nove grške vlade glede boja proti davčnim utajam. Ali vi delite to mnenje? Sam bi želel tudi pomiriti oba kolega iz vrst um, nemških socialnih demokratov in angliških konzervativcev. Naša vlada je zelo stabilna, podpirajo 80 odstotkov Grkov po zadnjih raziskavah in grški državljani tudi 80 odstotno podpirajo članstvo v evrskem območju, tako da ni nobenega tveganja za Brexit. Uh, Nekaj pa bi želel vprašati. Najprej, kar zadeva sestanek Evroskupine eh, novembra 2012, ko se je ta skupina zavzela, takrat, ko je Grščija imela primarni presežek, da bo sprejela dodatne ukrepe za zmanjševanje grškega dolga, ne da bi to obremenilo evropske davkoplačevalce. Inštitut Brügel je pripravil določene ocene in zanima me, kdaj bo evropska skupina, evroskupina eh, z grško vlado te ukrepe mm, uveljavila. Potem pa še nekaj. E, recesija, ki je pomenila 25-stotni padec v Grčiji, močno humanitarno krizo, eh, izredno visoka stopnja brezposelnosti, in Grkov, ki živijo pod pragom revščine. Veliko grških brezposelnih ne prijema več nadomestila za brezposelnost. In rekli pa ste, da eh, je na voljo primeren proračunski presežek. Torej, če imamo eh, zdrav proračun in če si želimo ta primarni presežek, pa si želimo tudi zmanjšane številke za ta presežek, ki so bile napovedane. In zato me zanima, kaj nameravate v tem smislu storiti, da bo res možno ponovno oživiti grško gospodarstvo. Hvala lepa. Torej, um,

Potem pa se bo proces lahko nadaljeval. Ta proces je ključen, začeti se mora, tukaj gre zgolj za prvi korak, kot sem že povedal, gre samo za prvi seznam in veliko dela nas še čaka. Potem ste spraševali o vprašanju vzdržnosti dolga, govorili ste o, 12, o dogovoru dne 19. novembra oziroma o izjavi, ki jo je podala takrat Evroskupina prepriča me, da vsakič, ko ljudje omenjajo to izjavo, izpostavlja samo enega izmed kriterijev, ki je zapisan v tej izjavi. In tako ne gre. Eh, tam smo zapisali celo vrsto kriterijev. Rekli smo, da bi delovna skupina lahko razmislila prekut kolektive eh, in to ima seveda opraviti z vprašanjem eh, točnosti dolga da bi potem lahko razmislili o dodatnih ukrepih na področju uh, možnosti drugače, bo imela primarni presežek Grčija, če bo izpolnila vse pogoje iz programa, kar se seveda še ni zgodilo. In to je bilo to, takšne so bile besede, ki so bile zapisane v tej izjavi. Cijela skupina bo uh, bi lahko mislila, če bo Grčija izpolnila vse pogoje, če bo program uspešno zaključen, da je še, potreben še peti pregled in potem bomo lahko razmislili o tem, kakšne ukrepe bomo sprejeli. Torej, če že navajate to izjavo, prosim, eh, potem navedite vse njene kriterije, ne pa samo enega. Torej, če bo prišlo do štirimesečnega podaljšanja reševalnega programa, bo to omogočilo novi kršiti lavi, da izpolni svoje zaveze, potem bomo lahko program zaključili, lahko bomo ponovno analizirali vzdržnost dolga in potem bomo razmislili o tem, eh, kakšne dodatne ukrepe lahko sprejmemo, če bo to seveda potrebno. Ah, but here again, uh, you must read the statement. Ja, tukaj morate prebrati celotno izjavo, govorimo o primarnem presežku, torej gre za izjavo novembra leta 2012. Takrat smo dosegli dogovor, eh, takrat je šlo za prilagoditev drugega programa in to se je zgodilo na osnovi večjega primarnega presežka. Tri letos, štiri in pol, naslednje leto. Razmislili bomo še vedno, ali, je, ali so te zahteve smiselne. Videli bomo, kako se bo grško gospodarstvo razvijalo v prvi polovici letošnjega leta in potem bo komisija preučila, ali so spoštovani fiskalni cilji, torej oziroma je to možno doseči v luči gospodarskih razmer. To je drugače, kot pač vlada reče, teh ciljev več ne bomo spoštovali. Tega ne morejo narediti enostransko. Torej, z drugimi besedami, če bodo gospodarske razmere to zahtevale, bomo lahko fiskalne cilje v programih tudi prilagodili. To se je v preteklosti že zgodilo, ne more pa to biti enostranska rešitev neke vlade. Morajo preprosto reči, tega cilja več ne bomo spoštovali. Tako bi bilo. Thank you.

ta dogovor je bil samo težka dosežen strani grške vlade v pogovoru z 18 finančnimi ministri. Jaz sem bil je rekel, da ste ogrozili odstoj vrče z Evropske unije, zato da bi dosegli niš eh, nek dogovor. In s tem smo spodkopali zaupanje v Evropsko unijo in pa našo valuto to se mi zdi zelo neodgovorno. E-skupina mora razumeti, da trenutni program ne deluje. Razumeti morate rezultate grških volitev in izpodajati nov mm, program za Grčijo, tako da boste rešili tam krajšnjo humanitarno krizo eh, in poskrbeli za gospodarski napredek. Zato me zanima, gospod Izrezum, ali priznate, da je še eh, lani program Grčije neuspešen? spravili na eh, pravo pot. Vi ste govorili o usiljevanju tega programa Grčiji. Eh, to bi res, če bi grška vlada rekla, ne takšnega načina sodelovanja več nočemo, pa bi imela tudi to možnost. Eh, sedaj gre za to, da pač še vedno imamo program, dovoliti moramo, da se program izteče, v programu moramo omogočiti tudi določno stopnjo prožnosti. sem že povedal, se ne pripravljamo na Grexit, ampak na gospodarsko oživitev euroobmočja, vključno z Grčjo. Naj na hitro povem nekaj o tem, kako, kaj bi bilo, če bi se države vrnile k svojim starim valutam. Ehm, češ da je to gospodarsko pozitivno. Razumeti morate, kaj bi se dejansko zgodilo v teh državah, če bi ponovno uvedle svoje valute. Te bi bile nemudoma veliko bolj šipke kot trenutna valuta. Razumeti morate, kaj bi se zgodilo z njihovim dolgom, ki bi postal popolnoma neustržen. Razumeti moramo, kaj bi se zgodilo z eh, vrednostjo prihrankov ljudi v teh državah. Torej, Nek eh, nizozemski ekonomist je nekoč rekel, da če je devalvacija, svoje, eh, če je devalvacija valute pametna gospodarska politika, potem bi bila eh, mm, Zimbabve danes zelo bogata država. Torej, devalvacija ima samo negativne. Mm, torej, dolgoročno slabe gospodarske učinke. Eh, menite, da mm, bi bila devalvacija nekaj slabega, vendar pa je treba tukaj videti tudi pozitivne plati. Če bi Grčija bila denarno odvisna in imela spet drahmo, bi lahko se ponovno pogajala o svojem dolgu in eh, njegovemu eh, odplačevanju in to brez odbitkov. Torej, ali ne bi bila to boljša možnost, kot da Grčija ostane v evrskem območju? What? Ne, tukaj se z vami ne strinjam. Grčiji bi pomagalo, če bi lahko, torej stabilizirali bi lahko situacijo v Grčiji, če bi Grčiji pomagali, da bo, da bo gospodarsko močna, da bo njena javna uprava v boljši formi, da bo politika obdavčevanja bolj pravična in bolj učinkovita. Takšne stvari bi pomagale grškemu gospodarstvu. Vaši predlogi pa se bojim, bi samo destabilizirali situacijo. Za EPP ste pelange. Um, Najlepša hvala. Predsedujoče, tudi jaz bom govorila v nizozemščini, čeprav predpostavljam, da boste odgovorili v angleščini, ampak zato vam lahko oprostimo. Zato dve vprašanji. Od Prejšnji teden smo zelo pozorno spremljali dogajanje in skušali razumeti, kaj se bo zdaj zgodilo v naslednjih eh, štirih mesecih. Ali smo zdaj pridobili nekaj časa samo in bo čez štiri mesece situacija povsem enaka kot sedaj. Kako vidite vi prihodnost za inštitucije, ki so še vedno precej izpostavljene napram Grči, govorimo o komisiji, Evropski centralni banki, Eh, Evropskem eh, denarnem skladu. Kako vidite možnosti za eh, situacijo čez štiri mesece? Nekaj se je gotovo zgodilo, Grčija je naredila nek korak naprej, vendar pa ne smemo zaradi tega pozabiti, kaj se je zgodilo tudi v drugih državah. Določene pozitivne reforme so bile dosežene v Franciji, ne vem, če se s tem lahko strinjate, vseeno pa imamo še veliko držav, v katerih je treba izvesti strukturne spremembe. Če upoštevamo proračunski deficit in ambicijo iz leta 2012, da naj bi se ta znižal pod 3 odstotke BDP in trenutno situacijo v Franciji, kjer se je skazilo, da bo potrebnega veliko več časa, da bi ta cilj dosegli in sicer bo to morda šele leta 2018, se sprašujem, zakaj si sploh želimo, da bi imeli spet neko državo, do katere bi morali biti manj fleksibilni, zato da ne bi ustvarili kakšnega precedenca. Uh, eh, niste niti omenili nizozemske. Dobro vemo, kaj je treba na nizozemskem storiti. E, danes e, smo po radiju slišali, kaj mora še storiti Francija, tudi Belgija bo morala storiti podobno, ampak Francija tudi. E, Najprej v zvezi s tem štirimesečnim obdobjem. Ta nam bo omogočil, da, da končamo sedanji program in da potem naredimo analizo dolga in identificiramo finančne in druge izzive za Grčijo. Na osnovi te analize bi se lahko potem odločili o nadaljem sodelovanju ali podpori grški vladi. Vedno smo v Evroskupini eh, rekli, da če se bo Grčija zavezala programu, če bo pokazala rezultate, potem bo Evroskupina pripravljena še naprej podpirati Grčijo. Torej, ta čas bomo izkoristili eh, zato, da bomo razmislili o obdobju po juniju. Prav imate, institucije bodo še vedno vključene v ta proces, preprosto zato, ker imajo tam močen interes. Eh, mednarod, program Mednarodnega denarnega sklada se izteče šele v sredi leta 2016. Ta program se torej ne bo iztekel čez štiri mesece, ampak se bo nadaljeval, če se mu bo seveda Grčija zavezala in enako velja za druge institucije. Tudi, če ne bo follow-up programa, bomo še vedno imeli program nadzora zaradi velikega interesa grš, um, evropskih posojil v Grčiji. Enako velja za vse ostale države, ki so zdaj bile v reševalnem programu. To se bo torej zgodilo tudi v Grčiji, no morali pa bomo razmisliti tudi o možnosti nadaljne podpore po izteku tega programa. Eh, glede Francije, poznate moje stališče, mislim, da bi morali tako velika, kakor tudi majhne države uravnavati na enak način. Komisija je omogočila Franciji nekaj več časa, da pripravi več predlogov, da pripravi uh, več ukrepov. Ne vem, ali smo že dobili te predloge, ampak komisija bo te predloge ocenila in nam o njih poročala v začetku marca. Um, za kredibilnost celotnega fiskalnega okvira je bistvenega, sistema, da se, eh, bistvenega pomena, da se Francija zaveže reformam in pa fiskalnim ciljem. Uh, Tukaj sem optimističen. Eh, prej sem že omenil študijo OECD-ja, ki kaže na to, da je tudi v Parizu prišlo do napredka in to lahko pozdravimo. Gre za veliko gospodarstvo v srcu evropskega gospodarstva in dobro je, da imamo sedaj nekaj pozitivnih signalov za to, da si ta država počasi opomore. Hvala, Eva Kajli, SED. Ja, torej, glede na to, da. Eh, je Grčija v središču pozornosti in eh, mi dobro poznamo težave z eh, varčevalnimi ukrepi. Nekateri menijo, da je 30 odstotna brezposelnost že uspeh. Torej, vrčevalni ukrepi so bili predmet kritik in tu si prizadevamo za uh, zlasti za eh, likvidnost, kajti ta lahko v trenutku uniči gospodarstvo. In moje vprašanje je povezano s tem. Torej, prejšnja vlada je po dvemesečnem tehničnem podaljšanju uh, želela uresničiti instrument ECCL. Uh, kakšen je sedaj načrt z novo vlado, torej po tem podaljšanju uh, eh, svežna ali eh, kaj se bo zgodilo po juliju, ali bo šlo za nov program, novo posojilo morda, pa tudi kdaj menite, da bo Grčija eh, prejela še preostanek denarja za 2014, kajti E, zaenkrat se še ne ve, kako bodo pokrite finančne potrebe za e, marec. Torej, ali, bo e, to, ali bodo to obveznice grške vlade, ki jih bodo na to kupile grške banke, ali je to predlog, ki je spremljiv. In na to grška vlada je, vsaj kolikor vem, predlagala dva zakonodajna osnutka, enega, ki se nanaša na uh, eh, eh, obresno odpleč, za, eh, odplačevanje davkov po delih in na to zaščito pred uh, prodajo um, na dražbi. Ne vem, ali bo to sedaj sprejemljivo, ali bo to tudi predmet prosoje trojke aprila. Hvala lepa. Ja, torej v pogovorih s prejšnjo vlado smo razpravljali o tako imenovani Enhanced Condition Credit Line. To je pač neka kreditna linija, ampak ob upoštevanju določenih načel previdnosti. Torej to, je še nekaj, o čemer razpravljamo. Torej, če želimo, da bo to zadostovalo, potem mora država imeti dostop eh, do financiranja in mora biti tudi v položaju, ko se lahko sama eh, financira in v primeru, da eh, navadni veri financiranja niso dosegljivi, se lahko uporablja ta poseben ver financiranja ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo z Grčijo čez štiri mesece. Spraševali ste v zvezi še z do, splačili za leto 2014, torej eh, izplačila za program eh, so vedno eh, pogojena z izvajanjem programa in z poročili o napredku. Torej, že zelo dolgo nismo prejeli nobenih eh, poročil v zvezi z napredkom in zato tudi ni bilo izplačil. Torej, čim bo program ponovno eh, izvajan, potem bomo tudi znotraj obstoječega sporazuma eh, ponovno. Eh, pregledali situacijo in takrat bomo dali tudi denar na voljo. Vedno je tako glede eh, tako imenovanih T-bills. Evropska centralna banka se je odločila, da eh, Grčija tega instrumenta ne more več uporabljati, kajti eh, sicer bi se pač samo tiskalo vedno več teh instrumentov, ampak Evropska centralna banka uh, Eh, je zaščitila banke na ta način, da eh, je to možnost odpravila. Na to končno vprašanje se je navezovalo na dva specifična zakonodajna predloga, ampak teh eh, ne poznam in se zato na to vprašanje ne moremo odzvati. Georgios Kirsto za ELS. Hvala. Um. Hvala lepa. Nekaj mesecev sem šele evropski poslanec. Prej pa sem 35 bil urednik gospodarske redakcije, kar mi je omogočilo, da sem marsikaj razumel. Tukaj namreč govorimo v diplomatskem jeziku, ki pogosto ni zelo mm, zgovoren. In osebno menim, da je bila ob grški krizi storjena napaka, kar kaže tudi odgovor gospoda Dajselbluma gospe Kajli. In sicer, da ni dovolj denarja za Grčijo za prihodnje štiri mesece. Če si preberemo um, grške časopise, ugotavljamo, da potrebujemo pol milijarde samo za mesec marec, zato da pokrijemo vse stroške in nihče ne ve, kako naj uh, to dosežemo. Um, no trenutno so fiskalni prihodki nižji za milijardo na mesec. In to izgubo smo že uh, zabeležili v mesecu februarju. Uh, Zdaj pa vlada govori, da bo s programom za obdavčitev bogatih prinesla v proračun dodatnih 5 do 6 milijard na leto. Ob vsem tem pa Grčija izgublja 12 milijard letno zaradi tega razpada sistema. Torej smo pred nekim finančnim breznom. Prihodkov je premalo nič se ne stori za to, da bi tukaj zapolnili luknjo. Govorimo sicer o nadzoru nad grško krizo, ampak čez kakšen mesec bomo ugotovili, da je vse ušlo izpod nadzora. Vsaj sam vidim stvari tako, kako jih pa vidite vi. Ja, torej čakal sem na to vprašanje. No, in vprašanje je bilo lepo postavljeno. Torej, finančne potrebe za prihodna dva meseca je nekaj, o čemer bo morala nova grška vlada razpravljati z institucijami. Zaenkrat tega niso storili. Ne vem, kakšna je sedaj akutna situacija glede eh, samega denarnega pretoka za in razpoložljivost eh, eh, denarja za Grčijo. E, torej morali bomo pregledati program, pregledati napredek in če bo napredek zabeležen, bomo tudi sredstva sprostili. Tako smo delali s prejšnjo vlado in tako bomo delali s to vlado in dejstvo, da imajo finančne potrebe, pač ne more tega reda stvari spremeniti. Hvala lepa, gospa Perez. Uh, gospod predsednik, hvala lepa. Uh, Gospod, v zvezi z Grčijo, ali se vam ne zdi, da je ena težava v tem, da je prejšnja vlada onemogočila svojo ponovno izvolitev zaradi svojega stališča v pogajanjih, čimer se je situacija samo poslabšala. Eh, govorite tudi o tem, kakšen učinek to lahko ima na proračun, stanje proračuna v drugih državah članicah. In zato se sprašujem, ali ne bi na potrebne strukturne reforme, reforme bilo treba gledati nekoliko mirneje in si zato vzeti več časa. Eh, Poleg tega pa tudi enemu od štirih predsedujočih eh, vrhu evrskega območja 24. oktobra eh, se sprašujem, kako ste vi eh, gledali Na predlog ga je predsednik komisije dal na mizo, namreč v razpravi v zvezi z evroevrskim območjem eh, ste se spotaknili na konvergenčnost, ampak ta je omenjena v sporočilu komisije šele na zadnji strani in to v precej negativnem smislu. Eh, občutek imam tudi, da so tu povsem eh, pregledane dejavnosti komisije, ki jih je upravila konec leta 2008. V tem sporočilu nič ne piše o spillover učinku, o eh, naložbah v evrskem območju. Eh, in zato me zanima, kako vi analizirate to situacijo in če se strinjate z diagnozo iz poročila, ki ga je pripravil predsednik komisije. Hvala. Um, thank you very much for your... Hvala lepa za vaša vprašanja. Torej, najprej, kar se tiče eh, strukturnih reform v Grčiji in če ta potrebujejo več časa. Eh, sprašujemo se, koliko časa potrebujemo. Ne, moje vprašanje je, eh, evalvacija programa je bila um, časovno zamaknjena zaradi volitev v Grči in to pomeni, da sedanja situacija eh, izvaja strahovit pritisk na novo vlado zaradi potrebe po tej novi evalvaciji. In občutek imam, da je prejšnja vlada, pa tudi prejšnja komisija to e, naredila e, ob predpostavki, da se bodo stvari nadaljevale, kot so bile pač prej. E, ne, razlog za to, da je prišlo do podaljšanja e, samo za dva meseca, mm, Torej, ta razlog je bil povezan z volitvami ne v Grčiji, temveč tudi v drugih državah članicah. Včasih se tako pač odločimo. V Grčiji so se odločili za zgodne volitve in uh, v normalnem kontekstu bi eh, dva meseca zadostovala. Eh, sedaj mm, zadnje podaljšanje omogoča grški vladi še dodaten čas, eh, da lahko pripravijo izvajanje programa. Torej, prav imate, to obdobje je bilo prekratko za novo vlado in zato to podaljšanje sedaj omogoča eh, vladi, da prouči eh, ta program in sprejme potrebne odločitve. Drugo vprašanje se je nanašalo na ta analitski dokument, ki ga je predstavil uh, gospod predsednik Juncker. Torej, uh, ali se s tem strinjam? Ja. Ali delim to analizo? Ja. Torej, um, ali se ta analiza nanaša na to, kako lahko okrepimo upravljanje evroobmočja. Ne, ampak to tudi ni bil namen tega dokumenta. Torej ne gre eh, zgolj za dejavnost teh štirih predsednikov, temveč tudi za um, dejavnosti držav članic in mislim, da je predsednik Juncker zavezan temu, da vsi partnerji v procesu eh, sodelujejo in pripravili bomo ustrezno poročilo v juniju. Torej, šlo je samo za analitsko noto, se pravi, šlo je samo za vprašanje, kaj storiti s to krizo, kako ukrepiti način, eh, kako se lahko odzovemo. Torej, to je bil namen, seveda pa je potrebno storiti še pre, precej več. Hvala za ELS, Tom van den Kendelare. Ik zal u graag in het Nederlands toespreken als. Ja, najlepša hvala. Tudi jaz bom govoril nizozemsko. Veliko smo že govorili tu o Grčiji, sam bi pa eh, raje govoril o prihodnosti, o prihodnosti vaše funkcije, o prihodnosti evropskega semestra in vaši vlogi v tem kontekstu. Uh, Grčija je dokazala, da je evroskupina pomembna za predsedstvo in kot zagovornik evropskega mm, interesa se mi zdi imenovanje finančnega ministra in sodelovanje z njim daleč od idealnega in uh, Zato se sprašujem, ali ne bi bilo bolje imeti visokega predstavnika za finančno unijo, ki bi bil hkrati tudi predsednik evroskupine in se s tem ukvarjal. Potem pa kar zadeva evropski semester. Veliko razhajanje je med priporočili evropskega semestra in med tem, kar države dejansko počnejo. Torej, za zagon rasti in vzpostavljanje in ustvarjanje delovnih mest eh, potrebujemo morda kaj drugega. Ravnovesja, ki se skušajo vzpostaviti, kot vidimo, niso dobra za evrsko območje. Eh, Že veliko škode je bilo storjene in zato se sprašujem, ali ni možno bolj preprečevalno delovati v prihodnje in bolje nadzirati izvajanja priporočile Evropskega semestra. Ali ne bi bilo bolje sklepati pogodb med državami članicami, v katerih bi se te zavezale za spoštovanje sprejetih dogovorov in izvajanje reform, še zlasti, če so te um, tako težke. Hvala lepa za vaša vprašanja. Torej, uh, uloga predsednika Evroskupine, ne moja osebna uloga, je uloga posrednika uh, procesov sodelovanja v Evroskupini. V zadnjih dveh eh, tednih eh, je bilo uh, to težko združljivo z mojim delom doma, sem kljub temu uspel, ampak to so tudi izredne okoliščine. V dveh letih, odkar sem na tem položaju, se je tako intenzivno obdobje zgodilo samo enkrat prej in obakrat smo to pač uspeli ustrezno izpeljati. Torej, Evroskupina je neformalna medvladna skupina ministrov in v mojem institucionalnem razmišljanju bi bilo nelogično, če bi komisija predsedovala eh, tem srečanjem. Mislim, da je eh, kombinacija eh, tega, da se združi funkcija predsednika in ministra, za določen čas pri predsedovanju Evroskupine. To se mi zdi dobro, kajti minister eh, dela s kolegi in razume potrebe in eh, način delovanja. Veste, da se moj mandat izteče letos poleti in to bo morda priložnost, da se oceni eh, pač to ulogo. Kar se tiče evropskega semestra, Mislim, da je očitno, da je v vseh državah političnega vidika težko izvajati reforme, tudi v vaših državah eh, reforme, ki jih vsakič znova predlaga komisija, niso izvedene. Enako velja za mojo državo. To zahteva veliko odločnost eh, nacionalnih politikov, da izvedejo in dopustijo te reforme znotraj makro, postopkov makroekonomskega neravnotežja obstaja možnost, da komisija te postopke pospeši in da pritisne na države članice. In doslej komisija tega nikoli ni storila. Če imate sankcije, če imate možnosti za izvajanje pritiska na države članice in če države članice res ne izvajajo uh, Eh, reform in če dopuščajo, da eh, se vzpostavijo in vzdržujejo velika neravnotežja, potem komisija lahko ukrepa. In mislim, da je to tudi prav. Zadnje vprašanje se nanaša na pogodbe. Pogodbe že imamo in sicer uh, smo skupaj odgovorni za. Uh, odpravljanje makrogospodarskih neravnotežij, zlasti če jim se ta prelivajo tudi čez mejo znotraj evropskega območja. Torej, ne gre samo za izvajanje pritiska na posamezne države, temveč tudi pritiska, ki ga izvajamo drug nad drugim, torej znotraj evro eh, območja, znotraj evroskupine, tudi kolegi pritiskajo en na drugega. Gospod Peter Zimon.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 Prebivalci Grčije eh, preprosto ne morejo razumeti stvari, ki jih naprimer Nemci razumejo. Privatizacija, eh, pokojnine, eh, zdravstveno zavarovanje in tako dalje. Torej govorite o prožnosti. Nekatere ukrepe je mogoče nadomestiti, če vodijo v iste rezultate. Torej to možnost se omeniti. Ampak isti rezultati se lahko uresničijo z različnimi ukrepi v različnih eh, časovnih obdobjih. Naprimer, eh, nekaj lahko dosežemo, eh, če, če privatiziramo nekaj, ampak to ne zahteva istega časa kot izvajanje reform. Ali ste vi pripravljeni skladno s tem načelom porožnosti, če gre za ukrepe, ki bodo vodili v iste rezultate. Ali boste pripravljeni dati Grčiji več časa, če bodo ti ukrepi vodili v iste rezultate? Torej, moj glavni cilj bo vzdržni sporazum z Grčijo. To pomeni, da morajo biti ukrepi uh, realistični in izvedljivi v določenem časovnem obdobju. Nekateri ukrepi, ki jih je eh, grška vlada predlagala, nekatere eh, ambicije zelo podpiramo, naprimer vzpostavitev učinkovitega davčnega sistema, bodo potrebovali veliko časa. Torej, v zadnjih letih je Grčija tudi, potrebovala tudi eh, tehnično pomoč eh, Nemčije, Nizozemske in drugih držav. In to je nekaj, kar eh, pač zahteva svoj čas. Ne gre zgolj za sprejemanje zakonodaje. Kar smo se naučili iz programov uh, iz preteklosti je, da je nekaj potisniti zakonodajo omnibus skozi parlamentarne postopke, uh, eh, na to pa uh, se postavi vprašanje uresničevanja in koliko časa bo to trajalo. Uh, V Grčiji imamo programe, ki krepijo zasebni in javni sektor, ampak moramo biti tudi realistični glede eh, časa, ki ga imamo na voljo in ta je trenutno omejen. Moramo delati na eh, izvajanju eh, teh ciljev, ampak to bo zahtevalo svoj čas. To je realistična ocena. Dovolite mi, da postavim pot vprašanje. Vaša analiza je pokazala, da imamo časovnico in da določene stvari po tej časovnici niso bile dosežene. Če se pa dogovorimo o tem, da mora reforma davčnega sistema do konca pripeljati do istega rezultata, smo pripravljeni se pogovoriti tudi o časovnici, zato da bodo reforme resnično vzdržne. Institucija, ki je bila v preteklosti znana kot uh, trojka, je uspela izvesti številne reforme, ki so bile zelo težke. Ali nam bo tukaj uspelo se izogniti še neki drugi težavi, namreč to, da rečemo ljudem, da potrebujemo daljšo časovnico, zato da lahko uh, dopustimo, da strukturne reforme, ki jih je treba izvajati, pokažejo svoje rezultate tudi v vsakdnevnem življenju. Ja, torej potencialno bo reforma davčnega sistema močno pomagala pri um, obvladovanju davčnih težav. Ampak to bo trajalo, to bo zahtevalo svoj čas in sprašujemo se, kaj bomo delali v tem času. Ali bomo dopustili, da bo grški proračun uh, popolnoma eh, popolnoma eksplodiral. Eh, če bomo to dopustili, kako bomo lahko delali naprej, kako bomo lahko delali na vzpostavitvi učinkovitega in funkcionalnega davčnega sistema. Zato bomo potrebovali eh, kratkoročne ukrepe, s katerimi bomo zajezevali proračun. Bojim se, da bomo morali uh, delati oboje usporedno, kajti sicer eh, bomo potrebovali vedno več eh, posojil in kar bo seveda tudi še poslabšalo eh, situacijo v Grči, situacijo dolga. Gospod Storjan Eles. Okay. Thank you, chair. Hvala, predsedojoči. Rekli ste, da uh, Grčija ni izpolnila vseh zavez eh, po programu. Ali naj razumemo, da znotraj evroskupine obstaja eh, jasno, eh, jasni upogled v učinkovitost programov, se pravi, kateri ukrepi so bili učinkoviti in kateri ne. Ali gre samo za to, da Grča ni izpolnila zavez, ali je to edina težava s tem programom? Yes. Ja, torej, eh, neizpolnjevanje zavez je že del problema, prav gotovo. Eh, tudi gospodarska situacija ni eh, tu nič pomagala. Šlo je tudi za vprašanja, ki zahtevajo dlje časa, kajti ne gre zgolj za sprejemanje zakonodaje, kjer lahko obkljukamo, ja, zakonodajo smo spremenili, ampak temu pa sledi zelo dolg in zahteven proces eh, implementacije, spreminjanja eh, načina dela in tako dalje. Torej, več eh, dejavnikov je bilo treba tu upoštevati. In še enkrat bom ponovil, konec lanskega leta je bil program prvič, eh, je prvič pokazal določene rezultate. Eh, davčni prihodki so se povišali, sedaj pa so se zopet eh, močno znižali. In upam, da bo grška vlada uspešna pri tem, da bo nadaljevala z ukrepi, ki jih je prejšnja grška vlada izvajala in ki so že prinesli določene rezultate lani. Se pravi, upam, da se bomo vrnili na to točko in to bi vsekakor podprli. Hvala lepa. S tem smo. Um, S tem je potekel čas za to izmenjavo mnen, ki je bila zelo zanimiva, zelo plodna in se, mislim, da lahko pozdravimo optimizem in pozitivno delo, ki ga izvaja Evroskupina in njen predsednik. Za uspešen sklep teh eh, zelo uh, težavnih eh, pogajanj, kjer je v igri samo obstoj denarne unije ob upoštevanju načel nacionalne demokracije in suverenosti nacionalnih vlad, ki se same odločajo o tem, kakšne ukrepe sprejemajo, istočasno pa je treba na to gledati tudi z vidika zavez posameznih vlad. Veselimo se tudi eh, poročila štirih eh, predsednikov in eh, podpiramo tudi Eh, to, eh, ta poziv eh, trojke k solidarnosti in treba razmisliti tudi o tem, kako lahko bolje uskladimo pravice nacionalnih demokracij in pa potrebe na ravni Evropske unije, ko je v igri sama evropska integracija. Hvala, da ste se nam pridružili in veliko sreče še za preostalo lo delo, ki vam ostaja. Dear colleagues, we have... Spoštovani kolegi, sedaj imamo novo točko dnevnega reda. In sicer zelo relevantna točka dnevnega reda, kajti jutri bomo glasovali o poročilu Darjoša Rozacija o Evropskem semestru za uslevanje gospodarskih politik. Torej, prosim, posedite se. Please take seat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 V letnem pregledu rasti za leto 2015 to nam omogoča tudi izražanje eh, naših pogledov na um, uh, gospodarski razvoj in ta uh, strategija treh stebrov Evropske komisije je pomemben trenutek za naše izvajanje davčne in gospodarske politike Evropske unije. Jutri bomo glasovali oziroma danes popovdne bomo glasovali o tem poročilu. Zato kar takoj dajem besedo poročevalcu gospodu Darju Šurozatiju. Uh, uh, hvala lepa. Uh, vem, da moje poročilo ni tako zelo zanimivo kot prejšnja točka dnevnega reda, ampak pač moramo nadaljevati z dnevnim redom, kaj ne? Torej, najprej bi se eh, rad eh, zahvalil vsem poročevalcem v Sencu, v Senci, s katerimi smo sodelovali pri pripravi tega poročila, torej poročila, ki eh, bo sprejemljivo za vse skupine v tem parlamentu. Imeli smo zelo konstruktivne razprave in moj vtis je, da smo vsi uh, delali, vsi sledili istemu cilju, želimo poročilo, ki bo uh, na pomemben način prispevalo uh, k letnemu pregledu rasti komisije. To naj bi predstavljalo tudi dodano vrednost pri določanju političnih eh, prioritet za Evropsko unijo v tem ciklu eh, usklajevanja nacionalnih eh, politik znotraj Evropskega semestra. Moj občutek je, da smo prišli do smiselnega kompromisa, nismo se strinjali glede vsega, seveda, glede številnih vprašanj so se mnenja zelo razhajala, ampak moj občutek je, da Eh, si vsi želimo eh, nekaj, kar bo specifično, konkretno in pozitivno in z tega vidika smo se v veliki meri strinjali z vsebino tega poročila. Ne bom še v podrobnosti, kajti rad bi prisluhnil mnenju predstavnikov drugih, drugih eh, političnih skupin glede tega osnutka, kar je pomembno je in rad bi pozval vse kolege, da ohranijo v mislih eh, to, kar je glavni cilj tega poročila in sicer, da vsi želimo, da bo evro eh, kmalo zopet začel eh, rasti, da bomo zamejili revščino, brezposelnost in eh, to so cilji, katerim želimo vsi slediti. Sedaj pa se veselim komentarjev kolegov. Hvala lepa. Bomo začeli z Alfredom Samom, S in D. Torej, kot poročevalec v senci se zahvaljujem gospodu Rozatiju za eh, pobudo za to eh, poročilo, pa tudi ostalim poročevalcem v senci za njihove prispevke. Torej, tu gre za dve točke. Torej, eh, nekateri verjamemo, da strukturne reforme in eh, davčna eh, konsolidacija so ključnega pomena za Evropo. Po drugi strani pa in med njimi tudi sam verjamejo, da je treba uvesti davčno konkurenčnost, če želimo, da bo Evropa zopet začela rasti. Eh, torej zelo sem eh, eh, vesel, da je prišlo do teh kompromisov, vendar pa razhajanja vsaj na eni točki ostajajo še zelo velika. Torej, izražena so bila različna mnenja, ta niso vedno med seboj izključujoča. Uh, ampak eh, še vedno se razhajamo, naprimer, glede eh, pomena strukturnih reform. Sam verjamem, da jih potrebujemo, ampak eh, treba je pač vedeti, da ne moremo sprejeti vseh ukrepov, zlasti ne tistih, ki kakorkoli posegajo v socialne pravice. Moja skupina je zelo proti temu. Torej, tu gre za ukrepe, ki želijo um, eh, spodbujati zasebne inicijative, pa tudi privatno-zasebna partnerstva, privatno-javna partnerstva in tako dalje. Torej vse te uh, pobude je treba uh, sprejeti in glede teh pobud smo dosegli kompromis v osnutku. Torej kako doseči sedaj uh, kom, kom, konvergentnost? Uh, Torej, eh, letni pregled eh, je koristen zato, ker nam omogoča eh, upogled v situacijo, še vedno pa nam manjka upogled tudi v regionalna razhajanja in pa. Upamo, da bomo v končni fazi lahko kompenzirali tudi za vse primankljaje v Evropski uniji. Kolega, bi lahko, prosim, govorili počasneje, kajti. Ja. Torej, dogma fiskalne konsolidacije eh, je um, postala sedaj. Um, ni prinesla briljantnih rezultatov, eh, kot eh, poročilo prikazuje. Eh, je vse tudi vprašanja eh, pogleda na situacijo. Situacija bi bila lahko bistveno eh, slabša. Treba jo je pogledati tudi iz vidika fleksibilnosti in pa gospodarske konsolidacije. To je zelo zanimiv razvoj, vendar pa to še ni dovolj. Ko prihajamo na konec tega EGS eh, e eh, obdobja. Eh, mislim, da rezultati niso izredno dobri. Tu smo politiki in ne strokovnjaki. In odločitve grških voljivcev lahko vplivajo tudi na odločitve voljivcev drugot. In grška vlada ima pravico sprejeti odločitve, ki jih je sprejela treba se vprašati, komu vse to koristi. In eh, to vprašanje bi gotovo mobiliziralo eh, zelo različne perspektive na severu, jugu, vzhodu in zahodu. Eh, se opravičujem, da sem tu prevzel besedo in govoril o stvarih, ki morda niso v ospredju, ampak Eh, orodja, ki jih imamo na voljo, vključno s tistimi, ki so predvidena za bližno prihodnost, ne zadostujejo za eh, premostitev gospodarskih in eh, socialnih razlik, ki še obstajajo. Vsi moramo pogledati dokument letni pregled rasti za leto 2015 in še vedno obstajajo eh, zadeve, kjer se ne bomo strinjali. Naprimer, komp S glede strukturnih reform, to bo eh, za nas eh, ključnega pomena in tega ne bomo sprejeli. Torej, kjer pride do nacionalne konsolidacije, so zasebni, zasebne naložbe porasle. In Thank you. Now. Hvala lepa. Gospod Sarpoterho, IKR. Potrebno, dear colleagues. I... Hvala lepa. Želel bi se zahvaliti poročevalcu za njegovo delo. V številnih pogledih je poročilo dobro. Mislim, da je poročevalec uspešno analiz, eh, analiziral težko gospodarsko situacijo v Evropski uniji. Številne rešitve, ki jih je predstavil v poročilu, je realističnih in uh, naslavljajo glavne trenutne gospodarske izzive. Kot poročevalec tudi naša skupina meni, da komisija še ni izpolnila svojih zavez za dokončanje enotnega trga, zlasti ko gre za digitalno gospodarstvo in eh, storitve. No, vseeno pa eh, je poročilo deloma za nas tudi problematično in IKR ga zato ne more polno podpreti. Najprej menimo, da kljub temu, da evropski semester ponuja nekatere dragocene mm, na svete državam članicam, Eh, vseeno ne bi smel evropski semester spodkopavati suverenost evropskih držav. Zato smo skeptični do specifičnih priporočil za države. Mislimo, da ta priporočila naj bi smela biti zavezujoča. Eh, še večji problem pa nam predstavlja mm, trojka. Mislim, da trojka nima propisa potrebne demokratične legitimnosti in tega sedaj ne bi smeli domeščati z okvirom gospodarskega upravljanja. Mi menimo, da trojka dolgoročno gledano sploh ne bi smela obstajati. Zato, so, zato smo iz vseh teh naštetih vzrokov vseeno težko se odločiti za podporo temu poročilu, ki je sicer v glavnem dobro. Hvala lepa, Nils Torvald za Albert. Uh, start. Hvala lepa, zahvalil bi se gospodu Rosatiju za delo. Vemo, da to ni bilo vedno, ednos, eh, vedno enostavno. V takšni razpravi pač. Eh, moraš nekako povedati vse ideološke, gospodarske in finančne razprave v Evropi. No, vseeno pa mislimo, da so, kompromis, da so kompromisi relativno uravnoteženi. Ehm, tudi je poročilo v skladu z prejšnjimi poročili o evropskem semestru. Če bo poročilo sprejeto danes in pa na plenarnem zasedanju, nam bo lahko pomagalo pri razpravah o tem, kako doseči več delovnih mest in rasti v Evropi. No, nič še ni. Eh, točno dogovorjeno, tako da se bodo naše razprave še nadaljevale. Pričakujemo, da bodo države članice upoštevale priporočila iz tega poročila, čeprav jih eh, poročilo na vlastno pobudo k temu ne zavezuje. No, ko gre za ideološko, politično stran razprave, pa je veliko povezano tudi z razpravo o Grčiji veliko razprav je potekalo po tem, ko smo, spre, ko smo sprejeli sporočilo o trojki. In eh, v razpravah ehm, ter tem poročilu je šlo v glavnem tudi o razpravi o različnih eh, željah in to ni vedno najbolj konstruktivno, tako da mislim, da je gospod Rosati opravil dobro delo pri tem, ko je skušal nekako uravnotežiti vse skupaj. Miguel Viegas Sague. Dobrega. Najlepša hvala. Kar zadeva to poročilo, bi želel povedati, da si prizadevamo, da bi delali tako, da bi vključili vidike, ki na nek način odražajo naše stališče glede tega vprašanja. Seveda pa to ne pomeni, da nimamo velikih razhajanj glede tega procesa in tudi glede razlogov, zaradi katerih je gospodarska situacija na splošno v Evropi takšna, kot je in sploh v nekaterih državah. Po našem mnenju je ta kriza posledica procesa ekonomske integracije in financiarizacije gospodarstva ter trgov ter seveda vrčevalnih politik. In z eh, tega vidika ne moremo okrepiti teh političnih osij Eh, na katerih temelji Evropska unija in zato je v poročilu napisano, da moramo še naprej staviti na izboljšanje kapitalskega trga, na izboljšanje trga dela, da moramo ustrajati na proračunski eh, strogosti, Eh, in uresničevati naložbeni načrt, ki izhaja iz finančnega inženiriga in staviti na zasebna ulaganja, ehm, pri čemer se seveda zastavlja vprašanje, ali je to res lahko rešitev za naše probleme. Mislim, da tukaj vidimo neko slabo krvnost in predvsem slabo povpraševanje, eh, situacijo na trgu, kakršne še nikoli ni bilo, neuzdržne dolgove, ki eh, tudi vplivajo na fiskalno politiko v Evropski uniji, zaradi katere je treba sprijemati ukrepe oziroma takšno politiko, ki bi spet pripeljala do zaupanja med evropskimi državljani in podjetji in s pomočjo katerih bi Evropa spet pristala v centru gospodarske in politične moči. Sí, muchas gracias. Urta Sunza Zelene. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se želel zahvaliti gospodu Rosatiju za dobro voden dialog in pripravljenost za razpravo o številnih vidikih tega poročila seveda pa so kar precejšnje razlike in razhajanja pri našem eh, dojemanju evropskega semestra, zaradi katerega se z vsem ne moremo strinjati. Se številnimi elementi, ki zadeva evropski semestr, pač se strinjamo. Treba je koordinirati gospodarske politike med državami članicami in tukaj je treba storiti precej več kot do sedaj. Eh, način upravljanja pa je eh, predvsem pomemben zato, da lahko zagotovimo pomoč državam, ki so v težavah. Potem pa še socialni vidik. Po našem mnenju, eh, ki se preveč pozablja, preveč pa se upošteva proračunski vidik. Eh, in Predvsem so eh, glavne šipke točke evropskega semestra um, v izvajanju dogovorjenih programov. Zato je treba spremeniti paradigmo v gospodarski politiki in iz varčevalnih ukrepov prejti na ukrepe, ki bodo spodbujali naložbe um, ter gospodarstvo prijazne politike, seveda ob upoštevanju. Um, Eh, ciljev, eh, ki zadevajo ustvarjanje delovnih mest in zagon gospodarske rasti. Tako da določeni elementi so tukaj taki, ki jih lahko sprejmemo, določeni pa eh, takšni, ki jih ne moremo. Vključena je tudi potreba potem, da je treba spodbujati naložbe, kar je seveda dobrodošlo, vendar pa je v celoti gledano to besedilo takšno, ki skuša predvsem eh, ugajati komisiji, v katerem je pa premalo um, videti to, da smo se iz preteklih situacij kaj naučili. Poleg tega, velika težava z brezposelnostjo, za katero komisija predvsem eh, predlaga zamrznitev plač in eh, zniževanje nadomestil za brezposelnost. Upoštevanje stopnje revščine in neenakosti pa je minimalno. Potem Menimo tudi, da je to besedilo v poročilu in uh, predvidevanje za leto 2015 uh, eh, zasnovano v duhu neoliberalne politike, kakršno vodi trenutno eh, evropska vlada. Koncept strukturnih reform se pojavlja 12 krat v tem tekstu. In uh, piše tudi, da je to uh, usklajeno s prilagoditvami v gospodarstvu, s čimer se ne moremo strinjati. Pojavljajo pa se tudi politično bolj občutljiva vprašanja in predlogi sprememb. Um, zaradi česar bo naša skupina um, nasprotovala temu poročilu v tej obliki. Hvala. Hvala. Eh, govoril bom v imenu poročevalca v senci moje skupine, gospoda Valija, ki ga ni tukaj in se upravičuje za odsotnost. Tudi mi se zahvaljujemo poročevalcu za upravljeno delo in poročevalcem v senci, vendar pa žal nismo zadovoljni z besedilom tem končnim besedilom, ki je bilo pripravljeno in skušal bom obrazložiti, pri katerih točkah nismo zadovoljni in kjer bi si želeli več poguma s strani našega parlamenta. Prva točka. Po našem mnenju to prispeva ničesar bistvenega za pripravo prihodnjega letnega poročila glavna točka, ki jo kritiziramo, je, da uh, se preveč uh, naslanja in na varčevalne ukrepe, ki so bili sprejeti v prejšnjem obdobju, pa čeprav se je zdaj izkazalo, da so uh, ti ukrepi krizo v nekaterih državah še poglobili in da je niso rešili, tako da se nam v tem smislu besedilo ne zdi dovolj dobro. Pot želeli bi si več poguma za um, kritiko teh ukrepov. Še ena točka, s katero se ne strinjamo, je preveč optimističen pogled na predvidevanja za rast go evropskega gospodarstva v prihodnje in glede učinka, ki ga naložbeni sklad eh, lahko pomeni. Torej, videli smo že, kaj se je zgodilo v prejšnjih obdobjih in iz tega bi se morali tudi kaj naučiti. Vsakič, ko se je govorilo o oživitvi gospodarstva v Evropski uniji, so eh, te napovedi, eh, končni podatki ovrgli in zato je morda treba tudi tukaj kaj spremeniti glede nalož, naložbenega sklada menimo, da ta ne more bistven, prinesti bistvenih koristi za rast v Evropski uniji, glede na to, kako je ta sklad strukturiran. Zelo veliko se govori o dodatnih eh, prizadevanjih in naporih na fiskalnem področju. E, tudi glede tega bi morali biti nekoliko bolj zadržani. Ravno tako se preveč govori o strukturnih reformah. Ampak eh, strukturne reforme so predvsem usmerjene v manjševanje socialne države in v najedanje mm, javnega premoženja, torej gre za uh, ukrepe, ki ne morajo prinesti koristi na kratek rok, ampak za ukrepe, ki so lahko škodljivi za gospodarsko rast. In ne na zadnje točka, o kateri se vedno premalo govori, to so makroekonomska neravnovesja v Evropski uniji in še zlasti znotraj evrskega območja. Premalo se govori o neravnovesju eh, v current accountu in še zlasti v primeru Nemčije. Moja skupina je eh, v zvezi s eh, current account surplus Nemčije postav, pripravila že vprašanje, saj Nemčija ne spoštuje pravil za rast, kar prinaša nova neravnovesja znotraj evrskega območja, tako da bi tudi v zvezi s tem želeli izvedeti kaj več in bi si želeli več poguma pri ugotavljanju, kateri so makroekonomski problemi v Evropski uniji ter na tej podlagi um, ugotovili, kakšne ukrepe lahko sprejmemo za to, da jih rešimo. Matt Cathy v postopku KHDI. Um... Hvala lepa. želel sem samo reči, da se mi ne zdi smiselno razpravo, da razpravljamo o letnem pregledu rasti, če je pakt stabilnosti in rasti poln napak. Poročilo, ki je bilo objavljeno v Irski, je pokazalo, da je Irska sedaj najbolj neenako gospodarsko v Evropski uniji in eh, ne glede na to, ali sprejmemo ugotovite z tega poročila ali ne, se mi zdi, da je problem neenakosti v Evropski uniji problem, ki bi ga morali nasloviti. Ampak komisija nadaljuje s temi reformami, šestorčka, dvojčka. Eh, te reforme samo kršijo in kratijo gospodarsko neodvisnost in suverenost držav in jaz in moja stranka menimo, da bi se morali vrniti k pravični rasti in, in odpravljanju revščine, ne pa samo gledati na gospodarske cikle. Eh, gospodarska rast v Evropski uniji mora biti vezana na odpravljanje neenakosti in pa tistih praks in politik, ki so spoh privedle do gospodarske krize, s katero so sedaj soočene naše skupnosti. Hvala lepa. Vidim, da se nišče drug ni javil k besedi, tako da besedo spet dajemo poročevalcu. če sem eh, prav razumel, nekatere skupine eh, menijo, da eh, bo treba še iskati kompromise. Razumem, me, če ima poročevalec kakšne komentarje v zvezi s tem. Gospod predsedujoči, spet bi se zahvalil poročevalcem v senci iz različnih političnih skupin. Zahvaljujem se jim za razprave, za njihova odkrita mnenja in pripombe. kot sem že rekel, se nismo mogli dogovoriti o vseh, o vsem obstajajo pač politične in uh, druge razlike, ko gre za oceno trudne gospodarske situacije. Naj tukaj izpostavim nekaj točk. Najprej, čeprav se lahko strinjam z nekaterimi izmed prispevki in z nekaterimi izmed 206 64 predlogov sprememb. Uh, preprosto nisem mogel vse vključiti v poročilo, kajti želili smo, da bi bilo poročilo sredotočeno na letni pregled rasti. In tukaj ne gre za reformo gospodarskega upravljanja, ne gre za boj proti revščini v Evropski uniji in tudi ne gre za številne druge stvari, ki so sicer morda lahko pomembne. Uh, gre zgolj za vprašanje evropskega semestra, ki bi naj služil boljšemu usklajevanju nacionalnih gospodarskih politik na makrofiskalni ravni in pa na uh, ravni reform. Želel sem se izogniti poročilu, ki bi, govoril o, ki bi govorilo o vsem. In bi potem na koncu izpadlo preveč splošno in neosredotočeno potem bi bil vpliv na nacionalne politike minimalen. Se pravi, ne morem pripraviti poročila o vsem. Kolege pozivam naj na poročilo gledajo kot na mm, glas parlamenta o eni določeni stvari in sicer gre za letni pregled rasti, ki je izhodišče za evropski semester in za specifična priporočila za države. Nismo zato tukaj, da bi s tem poročilom pokrili vsa pomembna vprašanja. No, glasovali bomo danes popovdne, veliko časa nam torej ne ostaja, ampak vseeno sem pripravljen na razprave in tudi na določene spremembe v zadnji minuti, če bo to pomenilo, da bo dokument dobil širšo podporo. Hvala lepa. Naše dopolnjensko razpravo lahko torej zaključimo. Glasovali bomo danes popovdne. Hvala lepa, seja je zaključena.